So, uh, Gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da lahko odvorim povdansko zasedanje. Najprej bomo govorili o temeljnih pravicah in državljanstvu v Evropski uniji. Naj še enkrat povem, da mi je veliko čas, da lahko predsedujem prvemu delu popodanskega zasedanja. Rad bi se uh, zahvalila organizatorki te konference, da me je povabila, da predsedujem temu delu, kjer govorimo o zadevi, ki se me posebej zade, ki, ki me zadeva. Spomnim se, da sem govorila že pred nekaj leti in sedaj sem predsedujoča in vidim, da je vse več udeležencev in znanstvena kakovost je še vedno zelo visoka. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem tu z vami. Najprej bi rada povdarila, zakaj gre pri temeljnih pravicah in evropskem državljanstvu. Ta tema mi še posebej pri srcu, to je pomembno, to je v srčju vstopila v veljavo Lizbonska pogodba. Sedaj vidimo, da poteka ta proces, tu imamo temeljne pravice in državljanstvo, vsi ti pojmi so problematični po vsebini opredeliti obenem, pa so zelo pomembni pri gradnji Evropske unije. Torej, mislim, da je pomembno, da vse zberemo in vsak pojem pa bi bil lahko predmet razprave na ločni konferenci, ampak tu bomo govorili skupaj o teh dveh temah. In kaj lahko rečemo zelo nakratko? kratko? Ker predsedujem, ne bom seveda predolgo govorila o tem, ampak tu sta dve temi, ki se prepletata. Ali moramo zastaviti to vprašanje, ali Lizbonska pogodba prinaša rešitve, izboljšave, posebne perspektive pri tej temi? Na nek način ja. Lizbonska pogodba potrjuje vrednote. Vstrajamo pri demokratičnem načelu. Pogodba vsebuje tudi listne o temeljnih pravicah. Tu imamo poglavje o državljanstvu in o primarnih pravicah. Seveda imamo to tudi druge dopolnine vidike temeljnih pravic. Torej, na nek način je odgovor ja. Lizbonska pogodba prinaša nove vidike te teme. Lizbonska pogodba. Ali bo ta rešila tudi jasne težave? Ne, seveda ne. Tu imamo cel niz težav, ki še vedno stajajo in Danes popovdne bomo govorili o tem. Tu imamo še vedno pereče težave, ki jih imamo več takih težav, ampak najprej se lahko spomnim na to, da imamo grožnje, ki, so, ki veljajo za temeljne pravice in državljanstvo. Te grožnje so vse večje zaradi terorizma, globalizacije, krize. In ta Obnovitev vrednot je pomembna. Pa še nekaj, na kar moramo pozoriti. Obseg državljanstva in temeljnih pravic je drugačen. Torej, tu imamo drugačna področja in tu imamo različne težave. Imamo priseljevanje, imamo državljanje te države, imamo status eh, te državljane v evropskem območju in kaj lahko rečemo o vsem tem, o teh temah skupaj, o državljanstvu in temeljnih pravicah skupaj. Toliko nekaj vprašanj katere sem se spomnila sedaj. In mislim, da nič ne kaže bolje na to, da je potrebno obdaviti perspektive, kot to, da se je komisija začela ukvarjati s tem v območju svobode, pravosodja in varnosti. Tu imamo tudi štokholemski program. Razmišljamo o tem, kakšen prostor ne bi imeli za pravosodje in varnost za evropske državljane. To moramo preseči. Danes dopoledne smo govorili o tem o novem institucionalnem ravnotežju. Ali bo komisija zastavila prava vprašanja glede instrumentov, ki jih je potrebno obnoviti, ali bomo videli rešitve. Toliko nekaj vprašanj, na katera sem se spomnil sedaj. Ampak eh, to tako zelo nakratko. Naši govorci bodo se predstavili bolj poglobljeno. Sedaj pa mi je veliko zadovoljstvo, da lahko tu pozdravim profesorja Iniga Mendeza Deviga vidite njegove naslove in zakaj odgovoren, ampak naj rečem, da imam odličen spomin pri našem boju za listne za temeljne pravice in potem smo imeli to v konvenciji in tudi na drugih področjih smo delali skupaj. Potem imamo gospoda Aurela Čiobano Dordeja, je direktor odgovoren za temeljne pravice pri Evropski komisiji. Pot, tudi z vami, spomnim se, smo se pogovarjali o kandidaturi vaše države v Evropski uniji. Potem imamo še dva akademska predstavnika, profesorico L. Sped Gild, ki je profesorica, potem pa bo še, še Dušan Sidžanski na koncu spregovoril, potem pa na koncu še gospod Pierre Lemoine, ki je urednik časopisa Europolitics. Sedaj pa takoj. Predajam besedo gospodu Mendezu Devigi. Hvala lepa, predsedujoče. Deset let je že, kar smo imeli oziroma kar sem imel čas sodelovati na, po mojem, eno najbolj zanimivih dogodivščin na evropski ravni in sicer pisanje listine o temeljih človekovih pravicah. Tisto je bil na nek način generalka za pisanje ustavne pogodbe, ki se je potem razvila v Lizbonsko pogodbo. Tako da, kot rečeno, um, pisanje listine o temeljih človekovih pravicah je bila generalka. In razlika med um, konvencijama je bila ta, da so v tisti za temeljno, temeljne človekove pravice sedeli profesori, akademiki, ki so se ukvarjali s to temo. In se spomnim prve razprave, ki smo imeli decembra 1999, o tem, ali bomo imeli listino, ki bo imela tudi zakonske razsežnosti ali pa listino, ki bo imela politične razsežnosti. In gospod Hercog je takrat razrešil to vprašanje z uporabo kantovega imperativa in rekel, delali bomo tako, kot da bo listina vključena v pogodbo. Sodelovali smo s politiki, številni izmed njih so prav tako bili profesori. Skušali pa smo si, kot rečeno, prizadevati za doseganje ciljev, ki smo si jih zadali. V desetih mesecih dela smo In prepričan sem, da se bo kolega Baron spominjal tega, da smo takrat eh, to listino imenovali DNK Evropske unije, da si nekatere države niso želele pripisovati preveč pr pomena tej listini, ker bi to lahko povzročilo težave na nacionalni ravni. Poleg tega je bila listina um, obelodanjena na nek način v koridorjih, na hodnikih v Nici, ni bila visoko profilirana. Listina o temeljih človekovih pravicah pa je sestavni del uh, pogodbe danes, je sestavni del um, pogodbe o Evropski uniji. In tudi to je bila v bistvu, tudi to je bil na nek način pravni boj, ali naj se torej deklaracija objavi ločeno, zato da se ji oduzame politično vrednost to, kar se je dogajalo z deklaracijo, kar se zdaj dogaja z Lizbonsko pogodbo. Toliko časa smo si prizadevali za ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Pet let je trajalo. Najprej je bila to ustavna pogodba, potem je postala Lizbonska pogodba. Torej celotna reč je trajala pet let. In ko je na koncu začela veljati, je skoraj da ne, da bi se zavedeli pred uh, par meseci, ko je ta začela delovati, da smo pravzaprav pozabili na njeno vsebino, ker smo se borili toliko časa za ratifikacijo, da smo pozabili na to, kaj v tej pogodbi piše in zdaj opažamo to tudi na institucionalni ravni v Evropi. Lizbonska pogodba prinaša res globoke spremembe v evropske institucije, eh, v parlament, v svet. In tisti, ki so vključeni v to delovanje, še ne vedo čisto točno, do kakšnih notranjih sprememb še lahko pride zaradi vsega tega. Naprimer, Ukinitev šestmesečnega uh, predsedovanja bo imelo precejšen vpliv, potem stalni predsednik Evropskega sveta. Vse to že spreminja politično delovanje um, Evropske unije. Šestmesečno predsedovanje je bolj ali manj izginilo z tega vidika in eh, Evropski svet je tisti, ki prevzema vodi, vodilno vlogo posamezni sektorski sveti ministrov, postajajo pa so zakonodajalec z parlamentom. In izvršna vloga parlamenta kot takega se bo bistveno spremenila in to seveda potem vse skupaj vpliva na način organiziranja komisije. In zdaj imamo edinstveno priložnost za to, da, oziroma ima komisija, bi lahko rekla, edinstveno priložnost, da prevzame vlogo, ki je bila določena. Gre za vlak, ki se že premika, bodi si stečete za njim in skočite na njega ali pa pustite, da gre mimo. Gre torej za neke vrste tiho revolucijo, bi lahko rekli, v institucionalnem okvirju in komisija ima dejansko edinstveno priložnost za to, da odigra tisto vlogo, ki bi jo po mnenju evropejcev morala odigrati. In če je ne bo, jo bodo prevzeli drugi. No, v tem trenutku se v Evropi ukvarjamo s finančno krizo, s globalno in s finančno krizo. In eh, odgovor na vse je lahko bodi si več Evrope ali pa več nacionalnih držav. to se nanaša tudi na finančni nadzor. Bodi si, da se odločimo, da bomo to rešili in uredili na evropski ravni ali pa bomo to prepustili državam članicam. In v tem trenutku tako parlament kot svet menita, da bo nadzora na ravni EU več. Je pa pri tem bo pa pri tem v naslednjih letih izjemno pomemben politični element in to bolj kot je bil v preteklosti. To pomeni, da temeljnim človekovim pravicam dajemo večjo vlogo, zato ker jih vključujemo tudi v politike. Jaz sem ne vem, koliko krat slišal argument, da je Evropska unija trg, da je njen edini smisel obstoja um, ekonomske narave. To je deloma res, ampak res je tudi, da obstaja iz političnih razlogov. In če bomo dali dovolj vrednot oziroma dovolj pomena našim vrednotam in pokazali, da za nami da je za nami dolga tradicija spoštovanja človekovih pravic, potem je treba to izpostaviti, ker je to zelo pomembno. Pripričan sem, da bodo to omenili podrobneje tudi moji kolegi. Je pa treba razmisliti tudi o bodočem pristopu Evropske unije k Krimski konvenciji o človekovih pravicah. No, parlament se je vedno prizadeval za to. Obstajajo seveda tehnične težave, tehnične ovire ker je konvencija um, namenjena državam. Evropska unija pa ni država. Določbe konvencije morajo torej biti prilagojena organizaciji, ki ni država. Enako velja tudi za sodbe sodišča. In to ne bo lahka naloga. V tem trenutku se bo v Evropi pomen politike povečal in eh, trend v Evropski uniji je več Evrope, nedvomno, ampak predvsem več politične Evrope, pri čemer pa se moramo zgledovati po vrednotah temeljne listine o človekovih pravicah. In sam sem zelo ponosen, da sem pri njej sodeloval. Merci pour ces propos engagés. Hvala za te res dobre besede. Sedaj pa naslednji govornik, to je gospod Hjobanu Dordea. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi organizatorjem te konference zato ker ste bili tako prijazni in ker ste povabili tudi Evropsko komisijo, ker ste videli interes o tem. Žal podpredsednice Vivian Redin, ki je odgovorna za pravosodje, svobodo in varnost, ni mogla danes priti v Evropski parlament, da bi sodelovala na tej konferenci, ampak pokazala je jasen interes za vse te točke, ki jih imamo tu v razpravi in tudi za sklepe. Continue, uh, in English. Bom pa zdaj nadaljeval v angliščini in skušal predstaviti, v kolikšni miri si komisija prizadeva za to, da bi bila um, v samem ospredju boja za temeljne človekove pravice, kot jih je orisala Lizbonska pogodba in potem tudi Štokholmski program, ki ga je decembra lani sprejel Evropski svet. No, komisija želi igrati tako pomembno vlogo, kot jo določa Lizbonska pogodba, kot je omenil profesor Mendes de Vigo. Vendar, seveda, komisija nima enake svobode izražanja, kot jo imajo akademiki. Zato bom s svojimi besedami pač moral, bom moral biti pri svojem prispevku malce bolj uh, omejen in se omejiti samo na pobude, ki jih namerava komisija dati v naslednjih nekaj letih. vsi elementi za razvoj ambiciozne politike temeljih človekovih pravic na ravni EU so zdaj v veljavi. Vse od 1. decembra dalje, torej od začetka veljave Lisbonske pogodbe in s tem, ko je tudi temeljna listina človekovih pravicah postala zakonsko zavezujoča. Drugič, spodbujanje človekovih pravic je ena od prioritet štokholmskega programa, tega sem že omenil, Ta pa določa smernice oziroma bolje rečeno usmeritve za ukrepe posameznih inštitucij Evropske unije za naslednjih pet let na področju svobode, varnosti in pravice. Tretjič. Evropska unija bo čim prej začela s pristopnimi pogajanji konvenciji o človekovih pravicah, kot smo že slišali tu za tem omizijem in um, razprave o razponu mandata za pogajanja v tem trenutku potekajo med posameznimi inštitucijami EU. Evropska unija lahko in mora prispevati k temu, eh, ker, ko, tako da bo razvila ustrezno politiko in to bo julija tudi predstavila komisija. Podpredsednica komisije Redingova je že predstavila nekaj ključnih uh, smernic, ko je bila februarja sklicana konferenca o reformi um, sodišča o človekovih prvicah. Naša prioriteta bo, da Uniji ne bo mogoče ničesar očititi, kadar pripravi zakonodajo. Kadar Evropska unija predloži kakršnokoli zakonodajni akt, mora ta v celoti spoštovati listino o temeljih človekovih prvicah. Komisarka Redingova je že rekla, da bo temeljna listina oziroma listina, pravzaprav kompas za vse zakonodajne predloge. In profesor Mendes de Vigo je že sam povedal, da si želimo, da bi človekove pravice postale sestavni del in bile sestavni del DNK-ja v Evropski uniji. Pripravljali pa se bodo tudi, pripravljali pa se bodo tudi um, strože ocene učinka z vidika človekovih pravic za vse zakonodajne predloge. Ne samo strani komisije, ampak strani celotne Evropske unije, če smem tako reči. Zato, ker je treba zagotoviti, da bo besedilo, ki se bo izcimilo iz zakonodajnega postopka, v skladu z listino. In zato bodo kolektivno odgovorne vse inštitucije in pa države članice, ki bodo morali poskrbeti za to, da so zakonodajni akti, da je pravo EU skozi celoten postopek in tudi po sprijetju v skladu s človekovimi pravicami. In um, verjetno se bomo vsi spomnili tistih primerov, ki so bili v zadnjem letu oziroma v zadnjem času nezadovoljivi z vidika spoštovanja človekovih pravic. No, tretja prioriteta pa je implementacija. Implementacija na ravni držav članic. Evropska listina o temeljih človekovih pravicah ne velja samo za institucije EU, ampak tudi za države članice, ko te implementirajo pravo EU. Uporabiti moramo vsa urodja, ki nam jih daje na voljo pogodba, zato da bomo zagotovili spoštovanje pravil listine na nacionalni ravni, v tisti nacionalni zakonodaji, ki prevzema pravo EU. Kot je komisarka Redingova večkrat povedala, bo komisija tukaj le uporabljala nično stopnjo tolerance pri spoštovanju pravil listine in bo kadar bo to potrebno tudi sprožila postopke zaradi kršitve človekovih pravic. Tako bomo vsaj poskusili spremeniti to kulturo postopka zaradi kršitve na tem področju. Ključni cilj pa bi bil poskrbeti za to, da bi bile pravice, ki so vključene v listino, čim bolj učinkovite in to za blagor vseh državljanov EU. To je absolutno nujno, če želimo doseči visoko stopnjo medsebojnega zaupanja na področju svobode, varnosti in pravice in je tudi absolutno nujno za verodostojnost zunanje politike Evropske unije na temo človekovih pravic. Če želimo uresničiti vse te prioritete, potem bo komisija jeseni predstavila vsakoletno poročilo o razvoju človekovih pravic v Evropski uniji, pri čemer se bo osredotočila predvsem na spoštovanje določb listine na ravni EU in na ravni držav članic. Seveda v dometu pristojnosti, ki jih ima. V letošnje poročilo pa bo bolj metodološke narave kot karkoli drugega. Zagotavljalo bo informacije o tem, kaj je naredila komisija za spoštovanje politike človekovih pravic Poleg tega pa bo to poročilo tudi nakazalo, kje je prišlo do največjih sprememb pri človekovih pravicah na področju svobode, varnosti in pravice. Tako bosta Evropski svet, parlament in komisija imela možnost za vsakoletno razpravo o tem, kaj je bilo storjenega na področjih, kjer ima Evropska komisija pristojnosti za ukrepanje in o tem, kaj je treba storiti v prihodnje, zato da bo listina učinkovito uveljavljena v praksi. Komisija bo to poročilo pripravila v partnerstvu oziroma sodelovanju s parlamentom in državami članicami in vsemi zainteresiranimi stranmi. No, države članice pa si ne smejo na robe razlagati prizadevanja Evropske komisije, da prispeva k razvoju politike človekovih pravic na ravni EU. Nekateri se že bojijo namreč, da je tako. Na noben način nočemo imeti več zakonodaje ali več pristojnosti. Ne, gre samo za to, da vključimo človekove pravice v vse politike, da korigiramo, kjer je to treba, oziroma popravimo obstoječi aki. Še posebej pa gre za to, da zagotovimo stoodstotno spoštovanje evropske zakonodaje z vidika človekovih pravic. Na tak način želimo tudi rešiti resnične težave posameznikov. Postopno sprejemanje take politike na ravni EU je povezano tudi z zagotavljanjem gladkega delovanja vse bolj raznolike in vse večje Evropske unije. Za ohranitev in krepitev moči Evropske unije, za konsolidacijo politične kohezije moramo med drugim zagotoviti tudi visoko stopnjo medsebojnega zaupanja, ki temelji na predanosti in spoštovanju človekovih pravic, kar naj bi res odražalo tiste vrednote, na katerih je bila Evropska unija v prvi vrsti zgrajena. Prav utrjevanje medsebojnega zaupanja med pravosodnimi in policijskimi organi držav članic je predpogoj za močno področje svobode, varnosti in pravice. In ne nazadnje, je na tem področju treba omeniti tudi pristop Evropske unije k konvenciji, Evropski konvenciji o temeljih človekovih pravicah. To je politično in zakonsko gledano prioriteta. Kadar imamo pravka z domnevno žrtvijo um, ukrepov znotraj Evropske unije, vsaka taka domnevna žrtev se lahko pritoži na Strasburskem sodišču pod enakimi pogoji, kot veljajo za pritožbe proti državam članicam. Z političnega vidika pristop k tej konvenciji pomeni, da bo Evropska unija še enkrat potrdila ključno vlogo, ki jo igra sistem spoštovanja oziroma sodišča človekovih pravic v Štrasburu pri um, Evropski uniji. Pristop k konvenciji pa ni neka osamljena pobuda ampak je to samo dodatna spodbuda za razvoj ambicioznih politik, s katerimi bi okrepili učinkovitost človekovih pravic, do katerih bi vsi v Evropi morali imeti dostop. Evropsko sodišče za človekove pravice bo tako imelo manj primerov kršitev človekovih pravic povezanih z evropsko zakonodajo, če bo Evropska unija res poskrbela za to, da bo, njeno, da bo njena zakonodaja v skladu z. Eh, človekovimi pravicami in da se bo ustrezno tudi implementirala. No, ker mi zmakuje časa, bom kar zdaj prešel k konceptu državljanstva Unije. Tretjega septembra 2009 je Jose Manuel Barozo, predsednik Evropske komisije, povdaril potrebo potem, da je treba uh, poudariti participacijo eh, državljanov in državljanstvo unije, če hočete, v Evropski uniji. In pripravil celo vrsto instrumentov, s katerimi bi povečali tudi demokratično deležbo. V prvi vrsti se priznava pravica do državljanov, da sodelujejo v demokratičnem življenju unije. Drugič, dialog s civilno družbo je glavni, glavno načelo, ki velja za vse sektorske politike in um, ki v bistvu spostavlja standard, ki se ga morajo vse institucije držati. Tretjič, dopolnjuje nabor pravic z uvedbo pobude um, državljanov. In komisija je pripravljena izkoristiti vse instrumente, ki jih Lizbonska pogodba daje, zato da se uh, poveča glas, da se bolje sliši glas ljudstva Evropsk po Evropski uniji in da se v bistvu zagotovi res pristen evropski demos. 31. marca je, tako je bil tako pripravljen in predstavljen predlog o uh, evropski državljanski pobudi, ki po eni strani zagotavlja uh, enostaven postopek, dostopen za vse in hkrati uh, zagotavlja tudi, da bo ta instrument ostal verodostojen in da ne bo prihajalo do zlorab. Imamo oziroma smo prepričani, da bo ta mehanizem začel veljati zelo, zelo, pre, zelo, zelo kmalo. In ta nova urodja, ki jih daje Lizbonska pogodba, bodo povečale smiselnost Evropske unije za državljane. Istočasno pa bodo pravice, ki že obstajajo za državljane EU, okrepljene in razširjene, ker ostaja vrzel med realnostjo in pravili. Državljani se v svojem vsakodnevnem življenju, še posebej v mednarodnih okoliščinah, soočajo s precejšnjimi težavami. In cela vrsta pobud se pripravlja za to, da bomo povečali učinkovitost in dostopnost teh pravic. Naj samo orišem nekatere, tako da boste dobili občutek o tem, kaj uh, se počenja in kolikšen pomen ta vprašanja v komisiji imajo. Ključnega pomena je, da, se, da državljani poznajo možnosti in pravice, ki jih imajo. Zato namerava komisija dvigniti osveščenost državljanov o njihovih pravicah in o tem, kako jih v celoti izkoristiti. S tem v zvezi je predsednik Barozo prosil podpredsednico Redingovo, da bolj učinkovito komunicira na temo evropske politike in o tem, kako ta vpliva na vsakodnevno življenje državljanov. Drugič, komisija si je kot prioriteto zadala proučitev vseh posrednih in neposrednih administrativnih in postopkovnih ovir, ki jih povzročajo nacionalne meje pri izvrševanju človekovih pravic in da opredeli tudi konkretne ukrepe za to, da se te ovire odpravi. S tem bi se odzvali tako na Lama Surjevo poročilo, objavljeno pred dvema letoma, in na Montijevo poročilo, ki je bilo objavljeno pred kratkim o boljšem delovanju notranjega trga. Ta namen je komisija lani začela z javnim posvetovanjem o tem, kako je mogoče državljanske pravice okrepiti in dopolniti. In zato je treba vključiti najširšo skupino zainteresiranih strani, naj, čim več deležnikov, od civilne družbe, eh, posameznih državljanov, organizacij in tako naprej. Vsi morajo povedati svoje. In v tem kontekstu bi želeli tudi mi slišati mnenja vseh udeležencev na tej konferenci. Oktobra letos bo komisija sprejela sporočilo o razširjenem pomenu državljanstva EU. Tako bomo naredili ne samo inventuro doseženega napredka, ampak tudi orisali konkretne ukrepe, ki smo jih pripravljeni sprejeti za to, da lahko državljani uživajo svoje pravice in da se predstavi tudi v bistvu časovnica za njihovo uresničevanje. Na tem področju želimo zagotoviti da bodo državljani vedno izkoristili svoje pravice kot državljani EU na enak način, kot uživajo pravice uh, državljanov svoje lastne nacionalne države. Ključna presečna tema bi lahko rekli pri vsem tem pa je, da se politika oblikuje v skladu s potrebami ljudi in uh, zakaj takega potrebujemo jasen, pristen dialog in tesnejše sodelovanje na lokalni, regionalni in evropski ravni med vsemi zainteresiranimi stranmi, vključen, vključno z akademiki, socialnimi partnerji in civilno družbo. Razmisliti moramo predvsem o tem, kako bo mogoče ta dinamičen koncept državljanstva EU izkoristiti S tem, ko se socialne in politične okoličine spreminjajo in se Evropska unija razvija. Imeti moramo nadnacionalno razpravo o tem, kako se spopasti s področjem človekovih pravic in kako odpraviti izzi, oziroma se spopasti z izzivi za uh, našo družbo. Ti izzivi namreč izvirajo iz družbenih sprememb, iz evolucije etike, iz procesov, ki jih spodbuja globalizacija, iz trendov preseljevanja, iz sodobne tehnologije, iz asimetričnih groženj, kot je terorizem ali pa iz eh, še vedno trajajoče finančne krize. In vsi ti izzivi, ki so mm, naravni, bi lahko rekli, zelo močno vplivajo na kulturno in družbeno sliko pri naših državah. Skupaj je torej treba razmisliti o novem pristopu, o novih rešitvah, ki bodo trajne, ne pa da se samo odzivamo na nastale probleme. In ne nazadnje je treba tudi oceniti, v kolikšni meri na naše vrednote, legitimno ali ne, taki trendi vplivajo. Profesori v okviru programa Jean Monnet so tukaj le v privilegiranem položaju, ker lahko grajo ključno vlogo pri tem, ko človekove pravice in državljanske pravice naredijo za bolj oprijemljive. Gre za čas velikih izzivov in tudi hkrati velikih priložnosti. Hvala lepa. Hvala, da ste omenili namene vaše komisarke, da ste prenesli njene želje. Hvala za to, da ste opisali področje, na katerem želi komisija delovati. Res je to zelo široko področje. Sedaj se perspektiva spreminja. Sedaj gremo na akademsko, univerzitetno perspektivo. In sedaj prosim gospod Elspet Gild iz Nimenga, iz univerze v Nimengu. In iz, eh, gospod iz Londonske šole naj najprej spregovori. To be here with you today talk. Hvala lepa. Res veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim z vami o tej zelo pomembni temi. Rada bi se zahvalila vsem v organizatorski ekipi, ki so me povabili. Nam se zdi zunani vidik tega programa zagotovo izjemno pomemben del vseh eh, programov Evropske unije in ta program je eden izmed najpomembnejših na ravni univerzitetne izobrazbe med temi programi na ravni univerzitetne izobrazbe in prav je, da se profesori z tega področja srečujejo. Govorimo o fundamentalnih pravicah in državljanstvu EU. Pri tem je težko oceniti, kako zelo bo Lizbonska pogodba čez čas vplivala na razvoj temnih pravic in državljanstva Evropske unije. Zakaj? Prvič državljanstvo Evropske unije je končno prejelo svojo nekako ustanovno listo pravic v listin Evropske unije o temeljnih pravicah. Ogrodje je zdaj končno dobilo meso in kri, da je to postalo dejansko telo. Drugič, Evropska listina o temeljnih pravicah državljanstvo EU na novo opredeljuje glede tega, kdo je v upravičen do določenih pravic. In še tretjič, listina Evropske unije o temnih pravicah ni del neke ustave v tradicionalnem pomenu besede, prav tako to ni mednarodna uh, pogodba ali listina o človekovih pravicah, niti ne v uh, smislu Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je nov mehanizem in preobrazi odnos med posameznikom in državo in na novo opredeljuje pravice, ki pravzaprav zdaj izhajajo iz Evropske unije. V tem prispevku bi rada vsakega izmed teh razlogov analizirala in na novo opredelila razmišljanje o temeljnih pravicah in državljanstvu EU glede na Lizbonsko pogodbo. Pri tem pa bi rada izpostavila predvsem troje Prvič, biti državljan Evropske unije je danes postalo veliko bolj privlačno, privlačno za državljane Evropske unije, držav članice Evropske unije, kajti tako imajo dostop do pravic, ki jih morda nimajo na podlagi nacionalnega državljanstva. Te so zdaj na voljo preko listine in preko državljanstva samega. Drugič, S tem, ko je v listini opredeljeno, kdo je upravičen do eh, uživanja teh pravic v Evropski uniji, smo na novo opredelili državljanstvo. Razširili smo obseg pravic, eh, eh, imetnikov teh pravic ne samo na državljane vseh držav članic, ok, kljub eh, prehodnim določbam za eh, prosti pretok delovcev, ampak tudi na državljan tretjih držav. In tretjič, Upravičenost do teh pravic ni več odvisna zgolj od nacionalnih ustavnih ureditev ali od mednarodnih človekovih pravic oziroma uh, eh, konvencij o človekovih pravic ali dostopa do teh pravic. Zdaj so na voljo vsem posameznikom, seveda pod pogojem, da države članice spoščujejo svojo zavezo izvajanja uh, evropskih predpisov. Opisala bom vse te vidike in predvsem povedala, skušala opisati, kako je to spremenilo pomen samega državljanstva. Listina EU o človekovih oziroma temeljnih pravicah so sprejele vse tri institucije leta 2000, kot smo že slišali. Konvencija je odličen dosežek in tako kot podobne sporazume, tudi to listino spremljala dilema in javna razprava. Vprašanje je bilo, kaj s pravicami, do katerih so upravičeni že državljani danes, oziroma so bili takrat, oziroma kaj, kako se to povezuje z Evropsko listino. Želja je bila seveda utrditi vse pravice, do katerih državljane pravice imajo, dostop imajo, super, skupaj v, na enem mestu, kar ima seveda centrifugalen učinek. Tako je zdaj uživanje pravic postalo samo po sebi umevno, glede na različne odnose med njimi. Listina Evropske unije ni bila upeta uh, v pogodbo zaradi nasprotovanja nekaterih držav članic, vendar pa je od leta 2000 prejela oziroma uh, si nabrala nekaj več ugleda in je postala zdaj tudi del zakonodaje Evropske unije. V javni razpravi, v politični razpravi na evropski ravni, nacionalni ravni in na ravni sodišč uh, je postala referenca in zato je tudi uh, postala referenca za uh, sodnike na evropskem sodišču, vendar pa še vedno ni bila uh, del zakonodaje. Zato je bilo treba to nujno popraviti po mnenju mnogih institucij in držav članic, preden je to se dejansko zgodilo. Zakaj? Države članice morajo imeti neko zaupanje, da ustavne ureditve doma ostanejo nedotaknjene zaradi evropskih uh, uredb oziroma ureditev zaradi neurejene situacije. Drugič, Evropska unija mora imeti enoten dokument, v katerem je določeno, katere pravice obstajajo v skladu z evropsko zakonodajo, zato da bo popolnoma jasno uh, organom držav članic in državljanom dr vseh držav članic, kaj je s tem. Tretjič, glede na to, da evropska zakonodaja posega na področje, ki neposredno se dotikajo državljanov, je treba zagotoviti določene pravice, zato da državne pravice in supranacionalne uh, pravice ne rastejo ali pa se zmanjšujejo na neupravičen način. Seveda je tudi zaradi tega, ker Evropska unija ima zdaj pristojnosti na področju pravosodja, da se zdaj točno določi, kako je s pravicami za državljane. Nacionalna sodišča prav tako morajo imeti zaupanje v dejstvo, da se evropska zakonodaja ne sklepa samo v skladu s temeljnimi pravicami, to, kar je običajno uh, določeno s preambulo vsako sekundarno zakonodajo Evropske unije, ampak da se zagotovi tudi ustrezno izvajanje in transpozicijo v nacionalno zakonodajo in da se to potem lahko tudi spodbuja na podlagi uh, nekih zakonsko določenih pravic, ki, do katerih imajo dostop vsi državljani Evropske unije. In pa še to, koherenca evropske zakonodaje mora temeljiti na skladnosti z eh, temeljnimi pravicami, kot so tudi obveznosti držav članice ZKČP in drugih mednarodnih sporazumov glede človekovih pravic. Te ne more evropska zakonodaja na noben način seveda spodbijati. Kaj zdaj torej pomeni ta listina za državljane Evropske unije? V bistvu določa sklop pravic, do katerih imajo uh, dostop državljani v sedmih poglavjih, ki imajo svoje naslove. Eh, dostojanstvo, pravice, enakopravnost, solidarnost, državljanske pravice, pravica oziroma pravosodje ter splošne določbe. Med eh, pravniki je, so se vnele razprave, kakšne pravne učinke imajo ta poglavja. Vprašanje je pa seveda, eh, kako spraviti vse te skupaj v bistvu na isti imenovalec. Pravzaprav ni nekaj nekih ustreznih fundamentov, da tisto, kar je določeno v poglavju o dostojanstvu, pravno drugačnega kot kaj drugega v drugem poglavju. Naprimer, v drugem poglavju je omenjena pravica do življenja in enako imamo tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Evropsko sodišče o človekovih pravicah nikoli ni spraša, eh, dvomilo v to pravico in pogosto tolmači to pravico v kompleksnih političnih zelo občutljivih primerjih. Evropska listina določa pravice ne glede na kontekst, v katerega je bila listina postavljena. Pravice, ki so v tej listini, izhajajo iz dveh virov. Prvič, pravice, ki so že obstajale v evropski zakonodaji, kot je naprimer za državljane Evropske unije prost pretok oziroma pravica do prostega pretoka in pa tiste, kar določa Evropska konvencija o človekovih pravicah in njeni protokoli, IKČP s protokoli. Torej. Točno je določeno, da pravice, ki so Eh, skladne s pravicami iz EKČP, so potem pravice in tolmačenje teh pravic enake v listini, kot so v EKČP, v konvenciji. Vendar pa ta določba, ki je v listini zapisana, ne, eh, ne, ne velja za razširitev v EKČP. V listini obstaja pravica do družen, družinskega in zasebnega življenja, vendar pa je to vse odvisno od primera Gillen and Quinton vs. United Kingdom iz 12. januara letos, kar je Evropsko sodišče odločilo o tem. Tam se je ugotovilo, da je zakonodaja Združenega kraljestva eh, in pravica policije, da ustavi in preišče posameznika na cesti, odločena kot poseg v pravice, temeljne pravice državljanov tudi sodba 4. decembra 2009 ima svoj vpliv na razvoj prostora za varno svobodo in pravice. V tem primeru je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, da je eh, podatkovna baza DNK eh, Združenih kraljestv, kjer so celice eh, DNK in pa eh, prstni odtisti ljudi, ki niso bili nikoli nis, niti osumljeni kaznivega dejanja, eh, Eh, poseg v pravico do zasebnega življenja. Šokomski program, o katerem smo danes že veliko slišali, zahteva od komisije, citiram, razišče, če in kako organi države članice lahko informacije javnih ali zasebnih organov ene države članice pošljajo druge države članice brez prisilnih ukrepov ali z uporabo pravosodnih organov drugih države članice. Prav tako program poziva komisijo, da razišče, kako operativno policijsko sodelovanje lahko ukrepimo, naprimer pri, zaradi nekompatibilnosti informacijskih komunikacijskih sistemov in druge opreme, kako se lahko zagotovi boljše sodelovanje pri uporabi uh, tajnih agentov in kako pridobiti boljše zaključke takšnih dejavnosti. Konec citata. Uh, Zato, da bi to lahko ustorila, bo mora komisija upoštevati sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in zagotoviti, da njeni ukrepi ne bodo kakorkoli spodbujali ali upravičili kršitev pravic dvi, eh, posameznikov do zasebnega življenja zaradi izmenjave podatkov o prstnih otiskih, celicah ali DNK. Če je pa že zadrževanje takšnih podatkov pravzaprav v neskladju s sedmim poglavjem eh, Evropske, eh, Evropske listine o človekovih pravicah. Sveda listina ni omejena v svojem področju pravu na državljanje Evropske unije. Le nekaj določb omenja državljanstvo EU ali sploh državljanstvo in le te so, eh, vse te so v petem poglavju. Tiste pravice, ki so omejene na državni EU, so povezane z volitvami v Evropskem parlament ali lokalnimi volitvami v državah članicah, kjer je državljan, kjer je državljan, kjer državljan prebiva. Potem pa so tu še pravica do konzularne zaščite, naprimer, ki je omejena samo na državljane. Ampak celo v poglavju, ki se imenuje državljani in njihove pravice, so določene mnoge pravice, do katerih ima pravice tudi druge, ne samo državljani, morda tudi državljani tretjih držav. Naprimer, člen 41 določa pravico do dobre javne administracije. To je v uh, poglavju za državljanske pravice, vendar je pa zapisano, da do vsaka drž, vsak državljan oziroma vsaka oseba pravico do tega, da se da, da javni organi um, obravnavajo njega in njegov postopek na enak način, ne glede na odkot je. Torej, to velja ne samo za državljane Evropske unije, ampak za vse, ki redno prebijo v uh, Evropski uniji ali so neredno prisotni v Evropski uniji ali pa vse, kjerkoli so po svetu, če njiho, se njihove zadeve tičejo javnih organov v Evropski uniji. Uh, Ustave in orga, pardon, ustanove in organi v Evropski uniji morajo seveda to upoštevati, ko izvajo evropsko zakonodajo. Torej, prosilec za izil v eni državi članici ima enak dostop do pravice iz člena 41 Evropske listine, torej da zahteva, da se njegova zahteva obravnava nepristrano in pošteno v nekem določenem ustreznem eh, obdobju, zato ker je treba izvajati takšne postopke tudi v skladu s sekundarno zakonodajo Evropske unije in prošnja za uh, azil libanonskega državljana na Cipru je bila po 17 letih zavrnjena. Mislim, da to ni ustrezno obdobje. T.H. Marshall, britanski sociolog, ki je bil aktiven v drugi polovici 20. stoletja, še vedno uh, Eh, velja kot referenca za določanje državljanstva, koncepta državljanstva. Njegovo delo je bilo zelo pomembno, ključnega pomena pri razmišljanju o državljanstvu, kaj ti odmika se od običajnih idej o, državljan, o državi ali rasi, ki izhaja iz 19. stoletja. Profesor Marshall govori o državljanstvu, ki je odvisno od pravic, do katerih imajo dostop do ljudi, določeni ljudje, ki živijo na določenem ozemlju. Ko zahteve po pravicah dobijo svojo uh, Eh, svojo podobo, svoje telo, se lahko oblikuje državljanstvo. Na področju Združenega kraljestva je opisoval razvoj političnih pravic iz 19. stoletja, civilnih oziroma državljanskih pravic iz, leta, iz 18. stoletja, volninih pravic v 19. stoletju ponovno in socialnih pravic iz 20. stoletja. Ta okvir je seveda zelo Eh, koristen za prenos tudi na evropski primer. Če se državljanstvo veže na eh, sklop pravic, do katerih imajo dostop državljani na podlagi listine, vidimo, da imajo ljudje pravice do eh, dela, do gibanja posod in do socialnih storitev, kjerkoli so. To pomeni, A, mimo grede, novi evropski socialni sistem, ki je vstopil veljavo 1. maja letos, revolucionira dostop do pravic v Evropski uniji do uh, socialnih storitev. Torej vsi imajo pravice do socialnih storitev posod, kjerkoli so. Državljani tretjih držav v Evropski uniji danes imajo dostop do pravic EU preko mnogih instrumentov, ki so bili sprejeti. Med njimi sodijo še najpomembnejša direktiva o dolgoročnem prebivanju državljanov tretjih držav, ki določa pravico do prebivanja in do prostega pretoka za ekonomske in druge razloge po Evropski uniji. Državljani tretjih držav lahko pridobijo takšno rezident, torej, uh, prebivališče po petih letih Prav tako imajo pravico, da se jim pridružijo družinski člani. Raziskovalci in študenti imajo tudi svojo direktivo, ki določa njihovo prebivališče v Evropski uniji. Potem je pa tu še kontroverzna direktiva o vračanju, kjer je določeno, da morajo države članice državljanom tretjih držav dati bodi si dovoljene za bivanje ali pa jih izgnati. Izgon državljanov tretjih držav Evropske unije bo sedaj seveda tudi podvržen Evropski listin človekovih pravicah. Pravica posameznika za spoštovanje do, eh, zasebnega in družinskega našega življenja, je bila vedno uh, spodbujena na uh, Evropskem sodišču kot argument proti izgonu. Ta sodna praksa uh, mora imeti svojo težo v izvajanju Evropske listine. Tudi sekundarna zakonodaja Evropske unije glede državljan tretjih držav kaže jasno na to, da, se, da tudi državljani tretjih držav zahtevajo sklop pravic v smislu, ki ga je določil Maršal. In to zdaj uh, listina točno določa. Torej, vse pravice iz listine veljajo ne samo za državljane EU, ampak tudi za državljane tretjih držav, kar pomeni, da je to sklop pravic, ki je skladen s pomenom, ki ga določa marš za državljanstvo. Ko govorimo o tem, da imajo državljani tretjih držav dostop tudi do državljanstva, verjetno, če imajo dostop do istega sklopa pravic. Vendar pa to seveda eh, nekoliko spreminja odnos državljanov tretjih držav zaradi tega, ker je bilo to vključeno v sistem e, eh, poenotenja vseh pravic. Ustave so seveda eden izmed temelje za državljanstvo, ki, se, ki so zelo raznolike, vendar pa vse ustave določajo pravice za državljane. Takšni sklopi pravic so vedno del ustav in vse državne organi jih morajo ščititi. Organi, ki niso državni, lahko spoštujejo sklop pravic iz ustave ali pa ne, vendar pa je to odvisno od ustreznega izvajanja eh, sklop, tega sklopa pravic. Potem, ko konstitucionalizem ni uspel zaščititi vseh pravic državljanov v Evropski uniji, smo razvili človekove pravice preko mednarodnih sporozumov. Človekove pravice so določene z mednarodnimi in regionalnimi sporozumi, potem države članice lahko pristopijo k njim. Mednje sodi ne primer EKČP. Države podpisnice morajo spoštovati uh, te človekove pravice na lastnemu zemlju. vsebina teh pravic oziroma tolmačenje teh pravic je seveda nekoliko odvisno od, eh, posame, od same podpisnice, potem pa so še nacionalna sodišča tista, ki tolmačijo v bistvu mednarodne sporazume v kontekstu nacionalne administracije. Včasih, kot se je zgodilo pri EKČP, obstaja tudi posebno sodišče kot Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je bilo vzpostavljeno zato da lahko se posamezniki, ki menijo, da se jim pravice kršene pritoži. Vendar pa je to nekakšna izjema v mednarodnem pravu za človekove pravice. Evropska listina ni ne ustava, ne mednarodni sporozum o človekovih pravicah. Pravzaprav je del evropskega zakonodajnega reda in zahteva tolmačenje oziroma en tolmačenje odvisno od izvajanja vseh mehanizmov zakonodaje EU. V tem smislu pomeni seveda obvezno za državne organe, ki pa teh ne morejo spreminjati. Definitivno tolmačenje je seveda pri, eh, eh, zadržano oziroma rezervirano tako rekoč za Evropsko sodišče, ki torej tolmači te pravice in nacionalni organi morajo to spoštovati. Celo zakonsko obvezani so to eh, spoštovati, kot so tudi nacionalna sodišča. Če je sodišče Bavarska, ki ima svojo administracijo in ki se odloči naprimer za določeno upravo sile, kaj se zgodi? Ta listina je uh, listina, ki jo podpisala država članica, vendar pa ni del nobenega ustavnega sistema, nobene države članice. Pristojnost za vzpostavitev ta, tega sklopa pravica zahteva organ, ki je širši od Bavarske kot zvezdne države Nemčije. Ali potem lahko Deželna raven odloča o upravi sil, ki ne bi bila skladna s to listino. Naj spomnim na nedavno sodno prakso eh, Evropskega sodišča eh, v primeru Združenem kraljestvu ali pa šokomski program. Kako bo vse to vplivalo potem na takšno odločitev? Ljudje, ki imajo dostop do pravici z listine, ne morejo biti predmet. Uh, organa iz druge države članice. En organ ne more reči, naprimer, da bi pravica do zasebnega ali družinskega življenja bila eh, na voljo samo za državne njihove, držav, njihove države. Ne, to je na voljo vsem državljanom Evropske unije, ki so na njihovem ozemlju. Prav tako pa listina zahteva od javnih organov, da, zahtev, da zagotovijo spoštovanje teh pravic tudi za državljane tretjih držav, ki so na njihovem ozemlju, ne glede na to, ali so stalno tam prebivali ali ne. če torej tudi eh, uprava sile ne more biti omejena samo na eh, bavarce, torej na deželni ravni, ampak nobena država članica takšne pravice tudi ne more spreminjati. Torej, določanje pravic ne more biti omejeno na posamezne dele države, kot naprimer v primeru Avstralije. Božični otoki, na primer, imajo drugačen status pri prošnjah za azil. To v Evropski uniji ni mogoče. Države članice so, morajo tudi zagotoviti ustrezno tolmačenje vseh pravic, enako za, vseh, za vse, ki imajo dostop do teh pravic. Skušal. Las, skušala bom predstaviti, predstaviti še razlike Eh, ki jih Lizbonska pogodba prinaša. To je predvsem v smislu dostopa do teh pravic, eh, ki izhaja iz listine. Tri glavne posledice prinaša Lizbonska pogodba. Prvič, državljan Evropske unije ima zdaj listino, ki je pravno zavezojoča in javni organi jo morajo spoštovati pri izvajanju. Uh, evropske zakonodaje. Poleg tega državljani tretjih držav postajajo enakopravni državljani Evropske unije, saj imajo dostop do istih pravic kot državljani Evropske unije. Tretjič, listina vzpostavlja nov vir pravic za ljudi v Evropi, ki jih ne more spremeniti noben organ, nobene države članice zaradi tega, ker jim te pravice niso všeč prišlo je do disagregacije javnih organov in pravic, kar pomeni, da bi državljani lahko imeli večje zaupanje drug od drugega in države članice drug od druge in vsi posebej v organe Evropske unije. Hvala. Merci, Hvala za to zelo podrobno pravno analizo. Tako da smo videli, kakšna je dinamika temeljnih pravic in dinamika tega kroga. Sedaj pa gospod Sidžanski, posebni svetovalec predsednika Evropske komisije, časni profesor oddelka za politične znanosti Univerzo v Ženevi. Prosim. Madame la presidente. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, dovolite mi, da zelo nakratko predstavim popolnoma drugačen vidik ampak eh, navezal se bom na, na to, kar smo pravkar slišali. Navezal se bom na politično perspektivo državljanstva v Evropi. Moj načrt je zelo enostaven. Gre za to, da se moramo najprej vprašati o evropskem političnem prostoru, ki ga sedaj ustvarjamo. Potem se moramo vprašati, kakšna je demokracija iz dveh vidikov tu imamo najprej reprezentativno demokracijo, potem pa imamo tudi neposredno demokracijo, ki naj bi jo sedaj imeli v evropskem sistemu. Drugi del pa bom zelo nakratko posvetil različnim načinom posvetovanj. Tu imamo posvetovanje ta mehanizem, ki velja za organe. To je vzpostavila komisija. In vse to so načini, s pomočjo katerih lahko državljani dostopajo do postopka sprejemanja odločitev. Na koncu pa bom prišel do sklepov. In najprej bom omenil vprašanje, kaj moramo in lahko storimo mi k malu, da bi se mladi začeli zanimati za Evropo kmalo nas bodo izrinili in jaz sem prvi na vrsti. Kaj storiti z tega vedika in mislim, da imamo tu tri smernice, ki jih bom omenil. Najprej to, da moramo imeti evropsko državljansko izobraževanje, potem v drugi vrsti imamo tu dimenzijo splošnega izobraževanja, ki ga imamo v naših šolah in tretja smernica se nanaša na na to, da bi imeli novo znanstveno metodo. Na koncu pa bom podal nekaj osebnih pripomb, ki se nanašajo na zaključke predsednika Barosa. Seveda je samo omevno, da govorim iz osebnega vidika. Najprej evropski politični prostor uvodoma. tej pogodbi sem prvič videl, da imamo tu človeško osebo. In tu veljajo temeljne pravice za vsakega človeka. Vse to, kar je kolegica pravkar omenila. Ampak kaj me zanima? Svoboda mišljenja, svoboda izražanja mnen. To je temeljna svoboda. Svoboda iz, izražanja informacij in zbiranja. Vse to so te svoboščine, ki so temelj razvoja naše demokracije. Potem bomo čez nekaj trenutkov videli te elemente. Potem imamo tu še en zanimiv prispevek iz pogodbe, iz znanstveno-političnega vidika. Tu gre za priznavanje političnih strank na evropski ravni. V prihodnosti bomo pozvali stranke na izrazijo in naj spoštujejo voljo državljanov. Reprezentativna demokracija ni potrebno tega opredeljevati, da poznamo zelo dobro, vemo, kaj počne Evropski parlament, kaj pomeni za nas, ampak vemo, da sedaj parlament razvija svoje pooblastila s odločanjem, z različnimi področji ki jih imamo in ki jih eh, prinaša Lizbonska pogodba, vse to nam daje več pooblastil. Ampak tu sem si zastavil vprašanje, kako to, da ni odnosa med pooblastili, ki se razvijajo in stopnja udeležbe. Kaj ugotavljamo? Stopnja udeležbe državljanov upada, medtem ko se pooblastila večajo po drugi strani. In sprašujem se, če ni tu deficita. Tu imamo informacijski deficit. Parlament ni več posvetovalna institucija. Parlament ima sedaj res učinkovita pooblastila. Torej, to je prvo, kar je zanimivo. Drugo, primerjavi z udeležbo državah članicah na splošno vidimo, da je udeležba večja. Ampak tu imamo dve zvezdni državi, pri katerih imamo 50-odstotno udeležbo pri ZDA in pri Švici. Pri Švici imamo 45-odstotno udeležbo na volitvah, ko gre za volitev v švicarski parlament, to je uspeh, kajti tudi tam udeležba upada. Torej, res moramo upoštevati to, da ko gre za strukture, kjer moč ni natančno opredeljena, tam, kjer ni neposrednega odnosa med vašim glasom, kajti v Švici se glasuje za parlament, ampak ne vemo, kdo bodo potem ti zvezni člani. Tudi tu glasujemo za parlament, tudi sam imam grško državljanstvo, sem torej evropski državljan. Torej, mi gremo na volitve, ampak ne vemo, kdo bo potem član komisije, kdo bo predsednik komisije. Zato je Jacques Delors predlagal, da bi skušali vzpostaviti vez med rezultati volitev in izbiro predsednika. Posledica tega pa bi bila ta, da bi predsednik imel pooblastila, da bi sam oblikoval svojo komisijo, da ne bi bili ti člani že imenovani in da bi potem moral včasih imeti ta težka pogajanja, da bi bilo drugače. Torej, to je prvi vidik. Drugo, kar ugotavljamo, je to, da smo kljub napovedim, ki smo jih imeli v preteklosti, ko smo govorili o osnovah evropske integracije, Ernest Haas je rekel, da bomo imeli usporedni razvoj, da bomo šli proti ustanovitvi evropskih političnih strank, sedaj pa imamo le takšen razvoj embrije takšnih, eh, zarodke takšnih razvojev, ampak usporedno naj bi potem imeli tudi gospodarske, socialne in druge kompetence. Potem pa imamo tudi druge skupine evropskih državljanov, ki se združujejo zato, da bi lahko imeli dialog z nami. Torej, ugotavljamo, da to ni tako. Tretje, kar bi omenil, je to, da ima parlament sedaj več pooblastil. Zato je postal tarča skupin, ki izvajajo pritiske. Spomnim se pogovor s poslanci na hodnikih, ki so rekli, nišče se ne zanima za nas. Sedaj pa ne vedo, kako se otresti teh ljudi, ki se zanimajo za njih. Sedaj je to kazalnik moči neke institucije. In za politologe je zelo pomembno videti tudi takšne opaske, ki so rezultat prakse dela takšnih skupin, ki vedo, na koga se nasloviti. Tu imamo določena pravila glede procesov odločanja in potem imamo rezultate teh procesov. In potem gre za to, da ne delujemo brezplačno, ampak da delujemo učinkovito, če je to možno. Seveda, to ni vedno možno, ampak to je cilj, ki ga imamo v mislih. Torej, zanimivo je videti, da imamo tudi tu pozitiven element na nivoju Evropskega parlamenta. Potem imamo neposredno udeležbo. Seveda, sedaj, ko bila oblikovana ta pobuda v političnem mnenju Evropske unije. Ko vidimo sedaj nove premike v političnem življenju, vidimo nekaj, kar je pomembno. Milijon državljanov lahko uloži peticijo. Tu imamo vsa ta pravila, ki so v zadju, ki jih je sestavila komisija in ki so potem, kar je bilo potem sprejeto v parlamentu. In to kaže na to, kako delovati za to, da bi sprejeli neko pobudo in da bi lahko sestavili peticijo. Glede števila držav lahko rečemo, da to predstavlja zelo visoko deležbo. Potem imamo tudi udeležbo v državah članicah pri, pri podpisnicah. Tudi tu vidimo ta primer iz Švice, kjer imamo lahko peticijo izven kantonov na zvezdni ravni. Potem imamo tudi to težavo glede spremljivosti pobud. Tu ugotavljamo, da je to povezano s tem, kar smo slišali. Če se peticije nanašajo na vrednote, ki so nasprotju s temeljnimi vrednotami Evropske unije in Evrope na splošno, potem ta peticija ni spremljiva investicije se lahko tudi naša ali na področja, s katerimi se ukvarja komisija, kjer ima komisija poblestila. Zakaj? Zato, ker nasprotju s prvotnim učinkom v Švici ta peticija tu vpliva na drugačen način. V Švici se to potem takoj zapiše v ustavo. Ampak tu pa je drugače. Najprej imamo peticijo in na podlagi te peticije komisija deluje in potem tu prosimo komisijo naj deluje, naj sama sestavi svoj predlog in ga naslovi na svet. Torej tu vidimo razliko. Še vedno imamo proces odločanja, ki ga poznamo pri nas, torej komisija predlaga zakonodajo, svet odloča, parlament pa potem po postopku soodločanja odloča o tem. Torej, tu se sproži ta zakonodajni postopek. Toliko, to so ključne razlike, ki jih vidim. Torej, vidite, v Švici je vse veliko bolj neposredno, ker menimo, da že imamo švicarski narod, kljub ločitvam, ki jih imamo pri nas. Tu pa se izračunavamo na podlagi držav, na podlagi dobro opredeljenih kriterijev. In reči moram, da ko sem prebral zakonodajo, sem videl, da je precej zapletena. Vem, da je to zelo obremenjeno. Tudi v tako mali, majhni državi, kot je Švica, je težko sprožiti neko peticijo. Torej, to mora biti res zelo, zelo težavno na nivoju držav članic Evropske unije. Ampak seveda je to korisno in zanimivo. Drugo, kar se nanaša na neposredni stik državljanov, je to, da imamo te zanimive peticije Zakaj so zanimive? Iz dveh vidikov. Najprej, zato ker to obstaja že nekaj let. In to je zanimivo, ker imamo večkrat tisoč peticij vsako leto. To je pomembno za nas, politologe, in tudi za sociologe je to pomembno, ker preučujejo vsebino, tako da lahko vidijo, kako se razvija ta proces sestavitve peticij. To je neka oblika udeležbe pri procesu spremljanja čito Evropske unije, to ne pomeni, da to vedno vpliva na pooblastila Evropske unije, ampak sociološko gledano pa je vseeno zanimivo videti, ali bomo sedaj ustvarjali evropski politični prostor. O tem govorijo različni avtori, kot veste. Toliko nekaj elementov, ne bom govoril na dolgo, torej tudi posredniki so pomembni. Pomembno je, da je to odprto za državljane, sedaj imamo različne obravnave in pomembno je videti razvoj vseh teh procesov. Ti procesi so bili oblikovani že pred leti in seveda to velja tudi za informacije. Potem imamo še eno vrsto udeležbe državljanov. Sam sem se spraševal o tem in to raziskoval. Tu gre za udeležbo na nacionalnih referendumih. Vsi vemo, da to izhaja iz ustave in to je v Franciji povzročilo izjemno razpravo. Ne bom rekel, da ta razprava ni bila nekoliko okrepljena z argumenti, s kampanjo, s tem, kaj je Evropa, kaj ne, ampak vseeno, tisti, ki so glasovali proti, so rekli, verjamemo v Evropo, Ampak sprašujemo se, kako lahko verjamete Evropo in glasujete proti. Ampak tu vidimo argumente v zadju. Torej, gre za udeležbo in mislim, da če želimo to videti, moramo preučiti razpravo v Franciji. Ta je bila izjemna in še ena druga razprava je potekala leta 54 glede COD. To je bila izjemna razprava in zaradi tega nismo imeli boljše znanje in to ni vplivalo na prihodnost in aktualnost in delovanje Evrope. Mislim, da ne. Ampak o čem se vsi sprašujemo? Kaj se je potrebno vprašati? Kako se lahko zgodi, da sprememo to, da je nek referendum, ki je tako demokratičen na nacionalni ravni, antidemokratičen na evropski ravni? Tu imamo manjšino državljanov, ki se udeležijo recimo v šestih odstotkih, ki potem lahko preprečijo ustavo, kot se je to zgodilo. No, tu vidimo zelo resno vprašanje za nas. Zato potrebujemo projekt morebitnega evropskega referenduma. Če bi ponovno imeli izhodišne pogodbe, nekega dne rekli smo, da se to ponavlja Žiskar Destin, je rekel, da bo ta pogodba trajala večno, ampak ne smemo verjeti politikom. Tudi on je bil pravzaprav avtor, ampak no, lahko da bomo imeli zopet novo pogodbo nekoč. In zanimivo je videti, da že leta živimo s to pogodbo, ki spreminja strukturo kompetence in drugo. In to se ne nehno spreminja. To se ne nehno spreminja v zadnjih 60 letih. Imeli smo omejene pogodbe, sedaj pa pokrivamo praktično vse kompetence. Celo izmišljamo si nove kompetence na novih področjih, ki so pomembna. To so zlasti nova področja. Torej, sprašujem se, kako je s tem? Nekaj dela je bilo že opravljenega. Kako je z evropskim referendumom? In naj spomnim na anegdoto, general de Gaulle je bil prvi, ki je predlagal evropski referendum. Torej, generalo moramo izraziti spoštovanje in razmisliti o tem, da bi lahko imeli evropski referendum zato, da bi res nekaj temeljito spremenili. Da bi recimo imeli novo ustavo v prihodnosti. Vem, da bomo čakali na to, ampak ta referendum bi lahko temeljil na tem, kar imamo v Švici. Potrebujemo dvojno večino pri nas. Potrebujemo večino naroda, vsega naroda skupaj in potrebujemo večino kantonov. In če se na tak način približamo novemu procesu odločanja, ki ga imamo v Lizbonski pogodbi, ali pa če se približamo tako procesu na svetu, potem vidimo, da bomo imeli leta 2014 nosi s tem po eni strani, bomo imeli večino, torej 60 odstotkov držav, po drugi strani pa bomo imeli tudi večino prebivalstva. Torej, vedno spomnim na to, to je federativno početje. Gre za zastopanje enot, ki so del Evropske unije, po drugi strani pa imamo tu tudi zastopanje narodov. Torej, ponovno, to je mogoče odprta pot v prihodnosti. Posvetovanje. Ne bom predolgo govoril o tem, ker to si poznamo, vemo, kaj se dogaja v Evropi. Oblikovanje evropske moči je pokazalo, da so nastale skupine državljanov, združen, lobijev, poklicnih organizacij in tako naprej. Na stotine jih imamo. 1500 do 3000 lobistov imamo, pravi nekateri veri. Od 500 do 1000 različnih poklicnih organizacij, ki so vse bolj specializirane. Torej, kaj ugotavljamo? To smo preučevali leta in leta z žonom Melojem. Ugotavljamo, da imamo to usporednost. Pogodba, recimo, predvideva to, da imamo na področju zdravja. Priznavanje novega poklica osteopata in osteopati potem takoj ustvarijo združenje in se pogovarjajo z institucijami. Torej, to je neka usporednica. Ko se ustvari nek sloj nove strukture, udeležbo, ki je lahko posredna ali neposredna, kjer sodelujejo državljani, se ustvarja tudi te skupine. Torej poznamo te institucije in te organe, ki jih je lahko zelo več. Organi pa so lahko tudi institucionalizirani, kot je bil recimo nekdani ekonomski socialni odbor. Lahko gremo pred stavbo ekosoka, da bi videli, do kakšnega razvoja je prišlo. Ampak po mojem mnenju pa tu vidim tudi pomankljivost. Ni dovolj zastopanja, premalo je članov zato da bi res lahko uravnoteženo zastopali različne interese. No, po drugi strani pa imamo tu tudi nekaj drugega, kar to nadomešča. Imamo združenja kot so COPA, Business Europe, sindikate in to potem dopolnjuje delo članov ekonomskem in socialnem odboru. Torej, tu imamo vse te socialne procese, ki so po mojem mnenju izjemno pomembni ker ustvarjajo temene in ker omogočajo dostop državljanov. Potem pa še nekaj bolj zanimivega. Tu imamo tudi odbor regi. Odbor regi zahteva to, da imamo tam izvoljene predstavnike. Ampak tu vidimo veliko težavo odbora regi. In sicer tu gre za zastopanje Kajte, tu imamo velika neravnovesja med regijami, če se vzamemo recimo regijo Lender ali pa recimo belgijsko regijo, če bo še obstajala. Če si vzamemo primer neke regije v Španiji in če se pogovarjamo z drugimi državami, kot so Francija ali pa z drugimi, takrat začne regija živeti. Torej, preveč je neravnovesje. Če neka država tega ne pozna, če nima regionalne tradicije, Grčija ne pozna te regionalne tradicije, tudi Portugalska ne. In to smo razvijali s časoma na politični ravni in tudi na gospodarski ravni. Torej, tu imamo cel niz neverjetnih kazalnikov, ki kažejo na to, da tu prihaja do prikrivanja interesov v Evropski uniji pri teh procesih če si pogledate medije, kako pomembno je to, da so prisotni mediji, velika podjetja, če pomislimo na think tanke, ki so bili oblikovani, vse to je v srčju tega delovanja idej. Ustvarja si gnezdo idej in to lahko opazujemo. Na kratko sem spomnil, na to sedaj pa vprašanje, kako bo z mladimi. To se mi zdi izjemno pomembno za prihodnost evropsko državljansko izobraževanje potrebujemo. Če, si, če pogledamo na desno ali levo, kje najdemo to izobraževanje? Nikjer, praktično nikjer. Nekateri inštituti so sicer obstajali in so želeli oblikovati določene vodiče in tako naprej na to temo, ampak so izginili. Mislim, da bi morala direktorat za kulturo in izobraževanje resno razmisliti, gospa Parka, je pokazala veliko zanimanja, ampak res bi želel, da bi se usmerili v ta vprašanja na tančne cilje, da se pogovarjamo o tem in to se potem žal ni izpolnilo. Torej, ko gre za to izobraževanje, bi morali to imeti konkretni element, zato da bi postali mladi bolj zainteresirani, zato da bi pokazali, kakšne težave, da bi pokazali to, da ne moremo vprašanje okolju reševati na francoski, španski, italijanski ravni, da moramo iti na evropsko ali svetovno raven, zato da bi to reševali. In to gre za to, da ljudi povežemo s tem, ker se res zanimajo za to, zanimajo se za okolje, po drugi strani pa moramo imeti tudi simulacijske igre v šolah, v različnih forumih, kjer bi se igrali igrice v Evropski uniji. In tako bi se mladi učili o tem, kako Evropska unija deluje v praksi. Evropsko izobraževanje ima svoje dimenzije. Najprej bi morali imeti zgodovino. Tu vedno omenjam ta nov francosko-nemški priročnik, ker imamo te različne perspektive. Tu imamo dva vidika istega dogodka. Najprej imamo prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno, potem imamo obdobje med obima vojnama in tako naprej. Zakaj? zakaj ne bi storili enako z Evropsko unijo in komisija se mora odzvati na te pobude na evropski ravni, kajti če zgodovino razlagamo na različne načine, potem to vpliva na prihodnost, to lahko potem vpliva na socialno eksplozijo mladih in nekateri mladi so potem celo proti Evropi. To je pomembno. In potrebujemo elemente, glede evropskih vrednot, glede demokratičnih vrednot. To poznamo, o tem govorimo. Ampak to imamo na nekem mehkem nivoju, ki se premika in tu še nismo res v to potegnili nove generacije. Glede izobraževanja imamo tu še druge pomembne elemente. Tu imamo zgodovino, kot sem rekel, meje kako so se meje oblikovale. Danes lahko vidimo, da imamo novo mačarsko vlado, ki je obljubila mačarske potne liste za tiste, ki živijo v sosednjih državah. Nasprotju z evropskimi vrednotami ali za evropske vrednote, kakšna je meja ali morajo biti meje pomembne. tu smo imeli tudi te ideje o veliki Hrvaški, veliki Srbiji, ali moramo še vedno govoriti o tem, ali pa bomo po drugi strani poglobili naše vrednote in bomo videli to, kar se dogaja v drugih državah. Na koncu imamo še tretji element in ta bi bil ta, da bi imeli uvod v zgodovino evropske integracije, ampak tu ne smemo pozabiti na to, da se ta zgodovina začne med obema vojnama. Tu imamo potem ta politični akt, ideje, ki se spreminjajo politični ravni, ki postajajo gibanje po druge svetovni vojni. Takoj, ko je prišlo do mira, se je sprožilo to nadnacionalno gibanje. Politične, demokratične, katoliške, socialne stranke so se združile na evropski ravni, zato da bi spodbujale evropsko idejo, da bi spodbujale gospodarsko idejo in idejo izobraževanju. In mislim, da bi morali to upoštevati pri našem delu prihodnosti. Spomnim se, da sem prebral dokument komisije pred leti. Tam so omenjali poreklo evropske integracije, ampak le Žan Monejem in Seko, ampak ne smemo pozabiti na to, da Evropa ni bila ustvarjena na zgornji ravni, ampak da imamo tu tudi korenine pod površjem in na podlagi tega so se potem oblikovali institucije z Jean Monnetom in tako naprej. Jean Monnet je seveda imel izjemno vizijo. Toliko, še tretje, tretja dimenzija. Tu gre za uvod v znanost. To je moj hobi. Predsednika ni tu, žal. Predsednik Barroso ni tu, ampak predsednik bi verjetno rekel, vedno greš takoj na konkretno. Ja, to je odličen primer. 30 odstotkov šol v Franciji imajo to metodo in to je dopolnilno k temu, da bi imeli neko poskusno analizo, da bi skušali približati težave tudi na znanstveni ravni. Tu imamo seveda hipoteze, dokaze, razprave, ampak kaj me zanima po tem tehničnem vidiku, ki je sicer zelo pomemben če želimo dvigniti nivo naših prihodnjih generacij, če jim želimo omogočiti, da sodelujejo, da postanejo evropski državljani, ki sodelujejo, ne samo evropski državljani, ki ne poznajo Evropske unije. Če si pogledate odstotke v nekateri državi, vidite, da koliko ljudi spoh ne vedo, kaj je Evropska unija, nikoli niso slišali, zakaj gre. Če želimo dvigniti to raven, potem moramo uporabiti različna sredstva, različne pristope, različne znanja na vseh ravneh. Vztrajal pa bi še pri nečem. Ta metoda bi omogočila, da bi se naučili, kaj je dialog, kaj so dokazi, kaj so argumenti z dokazi, na koncu pa bi spoštovali tudi tiste, ki so najboljši. Rezultat pa bi bil ta, da bi se naučili, kako biti demokratični že v osnovni in srednji šoli. Začeti moramo tam, mogoče še pred osnovno šolo. Otroci morajo vedeti, kaj je bilo storjeno in otroci morajo biti aktivni in delati morajo za Evropo. In to je predpogoj za prihodnost Evropske unije. Pa še nekaj osebnih komentarjev bi mi zelo nakratko. Vem, da me predsedujoča gleda zelo strogo, ampak je sicer zelo prijazna. Pustila mi je, da sem nekoliko presegla svoj čas, ampak sedaj še osebne pripombe. Najprej, če si pogledamo Eurobarometer, vidimo, da je imidž Evrope najprej tak, da imamo prost pretok, možnost prostega gibanja v tem območju svobode. To je prvi imič. Drugo, približno 50 odstotkov ljudi pravi, zame je Evropa to prosto gibanje, kjer lahko uživam te pravice prostega gibanja. Drugo, drugi imič Evrope je, pa je evro. 37 odstotkov ljudi meni, da je evro tisti, ki je simbol Evrope. Vemo zakaj, ne bom se spuščal v to, ampak zanimivo je videti, da je ta kriza v evroobmočju pravzaprav posledično vplivala na to krizo evropske integracije. Gospa Merkel je potrebovala nekaj časa, da se tega zavedla. Na začetku je želela izključiti Grčijo, potem je rekla, da je Grčiji potrebno pomagati zaradi solidarnosti. Na koncu pa je celo rekla, da če bo evro neuspešen, potem bo to neuspeh evropske integracije. Torej, jedro evroobmočja bi bilo mrtvo, tu bi prišlo do paralize in potem bi se vrnili na nacionalne valute in to bi bila katastrofa. Prišlo bi do kaosa, totalne zmede, zlasti na mednarodni ravni. Zgubili bi prestiž in moč. Torej res moramo razmisliti o tem. Zanimivo je videti, da 50 odstotkov ljudi zaupa v Evropo. Mislim pa, da je danes to zaupanje nižje, res nižje. Mislim, da bi imeli sedaj zanimive ankete. Tako, da bi videli, da odkar je potekala ta razprava med Grčijo, Nemčijo in drugimi državami glede solidarnosti, ali naj pomagamo ali ne, tu smo videli, da je ta razprava znižala zaupanje državljanov Evropske unije. Toliko bolj, Zato, ker to, kar se dogaja, lahko kljub naporom Grčije, Španije, Portugalske in drugih, ki želijo omejiti izdatke, kljub tem naporom, obstaja tveganje, da bi imeli še več brezposobnosti, manj pokojnin, cel niz posledic bomo lahko imeli nižje plače ali karkoli že. Gre za to, da napadamo državljane tam, kjer so najbolj občutljivi, pri njihovem standardu. In državljani morajo vedeti, kaj jim pravimo. Če bi vaša država bolje delovala, bi imeli sankcije. Evropa je sankcija. Evropa ima imič policije. Ne, to mi pa ni všeč. Ta imič mi ni všeč. In kot je zelo uravnotežno rekel predsednik Baroso, rekel je, spoštevati, moramo vse občutljive vidike, ampak mislim, da moramo spremeniti tendence in če bodo državljani res upoštevali vse to, če bomo mi upoštevali javno mnenje, če bomo upoštevali razprave, ki se sedaj razvijajo v medijih, če bomo vplivali na informacije, potem je ključnega pomena to, da Evropa pokaže svoj solidarnostni obraz, dinamični obraz, obraz, ki nadzoruje trg, kar je ključnega pomena, po drugi strani pa obraz, ki je del svežnja globalne vizije, tako da ne napredujemo lepo v sektorih, da ne napredujemo enostransko, kot je to bilo recimo pri teh špekulacijah glede dolga, glede nemških bank in tako naprej. Nemška banka se je z gospod Merkel na čelu odločila zdaj in ne bi želel, da bi bil imidž Evrope vse bolj negativen imidž. In sedaj ustvarjamo ta negativni imidž. Ne moramo najti izhod iz krize brez javne podpore, brez podpore državljanov. Če državljanu rečete le, vidimo le sankcije, kazni, nekaj časa ne boste mogli voliti ali kakorkoli že, potem bo to državljan, ki bo najprej tiho, nekega dne pa se bo zapletel začarani krok socialnih težav, to smo že videli v Grčiji in to bi se lahko pokazalo tudi v drugih državah. Pozivam k temu, da bi bili ti ukrepi sprejeti in zaključil bom seveda. Upam, da bomo povečali zaupanje državljanov Evropi in da bo njihova udeležba, ki je nujnega pomena za izhod iz krize, tudi večja. To je naloga komisije in institucij. Namenska skupina ni prava namenska skupina. Ne gre za namensko skupino, gre za sestanek finančnih ministrov. Minujejo se namenska skupina predsednik Evropskega sveta pa predseduje. Kaj to pomeni za me? Ne vem, kaj to pomeni za vas, ampak mislim, da bomo sedaj imeli boj za moč, zelo diskretni boj, zelo prijazen boj, ampak vse bolj se to kaže, vse bolj vidimo, da imamo tu bitko med medvladnim sistemom, med državo, med sistemom skupnosti, boj med komisijo in parlamentom, ampak komisija in parlament igrajo to ključno vlogo in upajmo, da ne bo prišlo do tega. In kot je rekel Moraso, kot vidite, se zelo prosto izražam. Rekel je o svojih prijateljih, vodih držav in vlad. Dušan, predstavljam te, torej mene je predstavil, ampak to, kar bi želel reči, ne morem reči. Hvala. Merci. Hvala. Torej, tudi jaz pozivam, da pomislimo na to zgodovinsko dimenzijo, na ta zgodovinski pristop. Sedaj pa bo spregovoril še gospod Pierre Lemoine, urednik Europolitics. Potem pa razprava. Torej, po dveh mnenjih, politične perspektive, po dveh akademskih mnenjih bom predstavil drugačno mnenje, protivtež. Sem evropski novinar. Delam v evropskih medijih. Tu gre za povezavo med evropskimi institucijami in poklicnimi sektori, torej s poklicnimi organizacijami, s katerimi sodelujejo. Novinar poroča o tem in zastavlja vprašanje in tudi sam bo to storil. Pil pa bom praktičen. Zelo na kratko bom se predstavil tako da bomo lahko šli naprej na razpravo. Vprašanja ne smejo biti akademska, ampak bolj praktična in rad bi, da delujemo v tem praktičnem duhu. In rad bi rekel, da sem francoski in evropski državljan. Kot večina izmed vas imam dve državljanstvi, ki se prekrivata. Evropsko državljanstvo mi je bilo podeljeno, ker imam narodnost ene izmed držav članic. Tudi za moje vnuke in pravnuke bi želel, da bi imeli evropsko državljanstvo. Kaj danes, maja 2010, to pomeni, da imamo lizbonsko pogodbo, da imamo več evropskega državljanstva? To izhajam iz nekaterih temeljnih pravic. To smo slišali, zakaj gre pri večini temeljnih pravic prej. Najprej pravica do volitev. Torej, imam pravico, da volim, da me izvolijo tudi v državi, kjer nima država porekla. To prinaša že Maastrichtska pogodba, potem je potrebno tu pogledati relativne vidike tega, kajti nivo udeležbe teh priseljencev na volitvah je zelo majhen, zlasti v Belgiji, to si lahko predstavljamo, zakaj. In tudi ta vzdržanost na volitvah junija 2009 smo imeli 57 odstotkov tistih, ki so se vzdržali, 2,5 odstotkov kot več kot zadnjič. Torej, sedaj po volitvah vidimo, da se občutek partnerstva veča. Ampak vzdržanost kaže na to, da se ljudje upirajo politiki, ne pa Evropski uniji. Ampak vprašanje imam. Priznajmo si, to nas skrbi, kako je s temi preteklimi izkušnjami državljanstva v teh pogojih. Drugič, Schengen, območje pravosodja, svobode in varnosti. Pravico imam, da se prosto gibam po območju. To je šengensko območje, ki je odstranilo me Evropski uniji, postopoma pa so bile odpravljene nadzore znotraj držav podpisnih šengena. Sedaj imamo 22 do 27 držav članic, pa še tri pridružene države torej 25 držav podpisnici imamo. Šengenski sporazumi so stari že 25 let. Tu gre za to voljo, da se želimo približati Evropi, da želimo približati Evropo državljanom. Čeprav je bilo to sklenjeno v evropskem območju preko medvladnih klasičnih poti. To pa se počasi izvaja. Leta 1586 je bilo to podpisano in sedaj je trajalo nekaj časa, preden smo to podpisali, potem so se meje odprle postopoma 93, 17 let je tega in nekaj osebnega bi še omenil. Vse več je prometnih zamaškov in to je še vedno prisotno na mejah, na avtocesti med Bruslom in Parizom, tako da morajo vozniki voziti 10 km na uro brez nekega razloga. Ali moramo dati minuto tišine za to, ali bi se morali takrat ko prihajamo mejo, spomniti na te sterilne nadzore, na meje, na vojno preteklosti, na uh, to, da moramo sedaj uh, povedati, ali nosimo cigarete ali alkohol. Torej, protestiram proti temu, da tako počasi vozimo na francosko-belgijske meji na regionalni mednarodni globalni ravni, to ni prav. Torej, vsi smo nekoliko odgovorni za to, da imamo to vero in to me moti, ker sem voznik. In to me res moti zelo kot evropskega državljana. In tretje, osebno, Lizbonska pogodba določa pravna pravila glede šengenskega območja, tu imamo tudi temeljne pravice Evropske unije, državljanom moramo omogočiti pravo območje pravosodja, svobode, varnosti, tu imamo tudi azil, priseljevanje, drugo. Zato so veliki izzivi za evropejce, tu imamo tudi Eurobarometer, kot je kolega omenjal. In kot je gospod Jorgo Manar to izračunal danes do povdne, tudi prejšnji teden sem to slišal v Strasboru, svet PNZ ima sicer novo ime JLS, ampak še vedno to imenujemo svet PNZ. Od leta 1999 je sprejel že 1900 dokumentov. Potem imamo štokholmski program, da bi organizirali policijo, carino, civilno zaščito, pravosodno sodelovanje, kazensko sodelovanje, azil, priseljevanje, vize od leta 2014 in tu imamo 170 predlogov. Komisija sedaj to spremenja v akcijske načrte, gospa Malmström je res zaposlena. Torej, tu imamo res veliko vrzel med zavezo in med izvajanjem nacionalne zakonodaje. Potem imamo tu tudi naravno odpore nacionalnih administracij, kot pri vseh človeških organizacijah, ki niso dobro pripravljene, so slabo veščene, slabo oblikovane in ne zaupajo temu. Torej, zato obstaja to tveganje, da bo prišlo do nerazumevanja in zato je komisija zaskrbljena, to sem slišal da bi prišlo do recipročnosti države članicah, da bi imeli to zaupanje, ki smo ga opredelili kot sine qua non. Torej, vprašanje imam, kaj storiti? Ali je bolje, da za vse sodnike in policiste po Evropi rečemo, da je to zavezojoče, torej to imamo zelo veliko nalogo, Lizbonska pogodba je okrepila vlogo držav članic na tem področju, tu imamo NIO, komisijo in vsi si morajo lajšati delo pri zvaj nalog. Ločitev tega nismo omenjali danes. To je slaba izkušnja. Torej, če imamo zakonca iz druge države, ki živi v državi, ki ni njegova, se mora soočiti s to džunglo nacionalnega prava. To vprašanje ločuje države že 2006, ko je Evropska komisija sestavila zakonodajni predlog, s katerim naj bi stranem dali možnosti, da izberejo pravo, ki se uporablja. Tisti, ki so za reform, tisti, ki so proti, imajo vsako svoje mnenje in potem smo videli konec marca, da so že set Vivija Nreding, komisarka za pravosodje in temeljne pravice, ki ni mogla priti, ni oklevala in je rekla, da je potrebno sprejeti nekdani predlog vse držav članic, da bi pri razvezi imeli postopek okrepljenega sodelovanja. In če bi potem to postalo konkretno, bi to bilo prvo Takšne vrste v zgodovini Evropske unije pogosto države niso imeli politične volje, ko pa je bilo pravno možno to poštevati že vse od Amsterdamske pogodbe od leta 1997. Torej, če imamo čezmejno razvezo ali bomo s tem še ustvarili blokado Evropske unije, svet mora najprej skvalificirano večino dati zeleno luč mehanizmov ukrepljenega sodelovanja. Deset držav, ki se zanima za to, bi potem glasovalo o njihovem projektu ukrepljenega sodelovanja, soglasno bi sodelovali drugi pa se vedno lahko premislijo in se pridružijo tem. Evropski državljani, ki so tu zadevni, pa imajo zbor. Četrto in zadnje, še zadnji primer, instrument masivnega državljanstva. O tem smo govorili, Lizbonska pogodba daje novo obliko državljanstva, tu imamo javno deležbo, tu imamo to pobudo, milijon državljanov, tako podpišejo peticijo in tako naprej. Komisija je začela javno posvetovanje novembra lani. Dala je občutek, da želijo imeti ta nov instrument, ampak pravijo nam, da sedaj gospod Ševčovič, komisar za zdravje in socialne zadeve, sestavlja predlog za to, da bi preprečil zlorabe in za to, da bi se izognil nepotrebnim upravnim bremenitvam. Svet in parlament sta dosegla napredek in upamo, da bomo na svetu junija dosegli dogovor, tako da bo pred koncem španskega predseza prišlo do oživitve tega predloga in da bi potem decembra, ko bo Lizbonska pogodba praznovala svoj rojstni dan, da bi to začelo delovati pred letom 2011. Potem imamo še veliko število vprašanj, koliko različnih peticij lahko dobimo, ali bodo te peticije res omogočile, da bomo spremenili odločbe, recimo, ko gre za um, ulov tuna v sredozemlju, ali bodo res te peticije poštevale vse družbene vidike, če gre recimo za prepoved burke v imenu temeljnih pravic. Ne, vem, da ne, ampak to so vprašanja, ki se jih zastavljamo. In koliko drugih vprašanj imamo, koliko drugih državljanov Polske in Združenega kraljestva bo podprlo prihodnje pobude evropskega državljanstva. Te države imajo iste pravice, ampak ne istih obvez kot drugi, glede temeljnih pravic. Dobro, tu se bom ustavil, glede vprašanj. Občutek imam, da evropsko državljanstvo po letu 2010 predstavlja mešano ravnotežje, ampak optimističen bo evropsko državljanstvo moramo zgraditi. Tu imamo veliko praktičnih vidikov in poti, tudi ko gre za to avtocesto. In to bo tudi znak evropske gradnje. In ali se ne strinjate s tem? Hvala. Merci. Hvala. Ta tema je res obsežna, tu pa ste sedaj odprli še nove perspektive, torej veliko odprtih poti je pred nami pri državljanstvu in pri temeljnih pravicah v državljanstvu. Kako mi, evropski državljani, državljani tretjih držav vidimo to problematiko, to je razprava, tu imamo lahko tisoč vprašanj, sedaj odpiram razpravo. Kdo se oglaša prvi? Tu vidim vprašanje, prosim. Hvala lepa. Tri vprašanja imam. Eno se nanaša na teme, s katerimi bomo imeli opravka jutri, torej služba za zonanje politično delovanje, ampak utrnilo se mi je zaradi nekaterih misli izrečenih v razpravi danes dopovdne in zdaj le popovdne glede vloge Evropskega parlamenta. Kako? Se je parlament spopadel z vprašanji povezanimi z odnosom z Evropskim svetom. To vprašanje se mi je utrnilo danes do podne, pa nisem dobil odgovora. Gre za odnos med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. In v preteklosti je bil ta odnos predmet precejšnjih razprav, predvsem kritičnih razprav strani Evropskega parlamenta. In nova Lizbonska pogodba se osredotoča prav na ta odnos in na bodoče medinstitucionalne odnose. Tako da bi si želel slišati, kako se je Evropski parlament sprijaznil s to novo situacijo v odnosih z Evropskim svetom kot novo inštitucijo. Glede popodanske teme me pa zanima nedoslednost med vlogo Evropskega sodišča na eni strani. Vloga Evropskega sodišča je vključena v 215. člen Lizbonske pogodbe, ki Evropskemu sodišču daje določeno vlogo po seveda dolgotrajni razpravi. ki smo ji bili vsi priča. Je pa eksplicitno napisano, Tako v pogodbi o Evropski uniji, kot v pogodbi o delovanju Evropske unije, uh, ni, napis, ni zapisane konkretne vloge Evropskega parlamenta. Torej imamo ex post nadzor, ne pa ex ante nadzora pri um, vzpostavljanju delovnega mesta oziroma zunanj, predstavnika za zunanjo politiko. In to potem seveda vpliva tudi na delovanje človekovih pravic v smislu člena 267. Ali je predvideni ukrep za preklic, ki je zapisan v tem členu, to konkretno mislim, da je napisano v tretjem ali četrtem odstavku, ne spomnim se več točno, da se posameznik obrne na, um, na sodišče, kar je pravzaprav stvar učinkovitosti iz proceduralnega vidika. To je vse zaenkrat. Hvala lepa. Uh, Bi lahko odgovorili na drugo vprašanje, lepo prosim? Uh, lahko jaz odgovorim na temo Evropskega parlamenta, če hočete. No. princi in ne posamezniki naj bi vzpostavljali in oblikovali zunanjo politiko. Tako se je včasih govorilo. In zunanje, služba za zunanje politično delovanje oziroma uredba o tej službi daje parlamentu dvoje. Eno je sama uredba in družbo, drugo je pa proračun. In jaz vam lahko povem, da bomo izkoristili kar oboje. Še eno vprašanje. Pouvez-vous parler dans le ah. micro, s'il vous plaît Allez, lahko vklopite mikrofon. Jaz bi se rad držal tem, eh, ki jih eh, imamo tukaj napisane na eh, prosojnici in se pravi temeljne človekove pravice in državljanstvo EU. Vprašanje za vse v bistvu. Listina se imenuje listina o temeljnih pravicah. V besedilu pa piše rights and principles, se pravi pravice in načela. In eh, me zanima, predstavniki panela, ali vi razlikujete med eh, tema dvema? Zato, ker jaz mislim, da bi morali. Vsaj z nemškega vidika pravica pomeni, da greš lahko neposredno na sodišče in dobiš odgovor na svoje vprašanje. In glede posameznikovih pravic, te se lahko iščejo na sodišču, ne pa načel. In če bi lahko povedali malce več o tem. Pa imam še drugo vprašanje. Vprašanje o državljanskih pravicah. Tu lahko razlikujemo samo med državljani in nedržavljani, ampak listina razlikuje med tremi skupinami, če se ne motim. Eno so državljani nasplošno, torej ljudje, ki živijo v Evropski uniji, potem med nedržavljani, se pravi tistimi, ki živijo izven unije in pa državljani EU. In to ni dovolj jasno zapisano v poglavju o pravicah državljanov, zato ker je tam govora o državljanih EU in o pravicah drugih državljanov, ne pa nedržavljanov. Sí, eh, eh, entre... Ja, razlikovanje med pravicami in načeli. No, kaj se je zgodilo, ko smo opisali listino? V mandatu je že obstajala razlika med pravicami, ki jih lahko iztirjate na sodišču in pa vodilnimi načeli. In v konvenciji je bila cela vrsta ljudi, ki so si prizadevali za ohranitev te razlike. To najdemo tudi v drugem poglavju španske ustave, naprimer. Ampak niso se pa s tem strinjali vsi. Nekaterim se je zdelo, da so načela pravzaprav neka, neke drugorazredne pravice. In um, marsikdo je bil mnenje, da je mogoče pravice izterjati na sodišču, da pa imamo še zraven um, vodilna načela, ki so izjemno pomembna, vendar se del uh, članov konvencije s tem ni strinjal. Zato smo morali najti nek pravni način za to, da se obravnavajo tudi načela, ki bi lahko upoštevala uh, tudi zakonske določbe, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah. Tako da to morda ni najboljša zakonska rešitev, ampak s tem to smo pač sprejeli. Na kratko še o razlikovanju tistih treh kategorij državljanov. Če si pogledate formulacijo v sami listini, Imate v petem poglavju zapisano, da ima vsak državljan Evropske unije različne pravice. Potem imamo vsaka oseba, to je v 41. členu, in potem vsaka druga skupina, ki. Ja, potem so še delavci v poglavju, od, v poglavju o solidarnosti, torej delavci in njihovi predstavniki. Torej, imamo vsi, everyone, To vključuje državljane EU, vključuje pa to tudi državljane tretjih držav. Potem imate državljane EU in potem imate delavce. In delavci um, so tako državljani EU kot državljani tretjih držav, ki delajo v Evropski uniji. Vendar pa jaz se ne strinjam, da je tukaj le kakršnakoli konkretna omemba državljanov Evropske unije, ki bi se jim na tak ali drugačen način omejevali pravice. Hvala. Tukaj se bomo zdaj morali ustaviti zaradi drugega popodanskega tematskega sklopa in bi se rada zahvalila vsem udeležencem tega panela za res zanimive razprave. Obžalujem, da ni bilo časa za to, da ste vsi vprašali svoje vprašanja in jaz pač žal zapiram ta tematski sklop.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 we are starting with about 40 minutes delay. Začenjamo s približno 40-minutno zamudo in moramo vsaj deloma nadoknaditi zamujeni čas. So, torej, gospe in gospodje, naj začnem s tem drugim popodanskim sklopom. Zahvalo zahvalo organizatorjem in eh, gostiteljem, ker so sestavili tako zanimiv program in kot rečeno tudi za to veliko gostoljubje. Naj se tudi osebno zahvalim za to, ker ste me povabili, da predsedujem tematskemu sklopu o novem okviru Evropske unije za spopadanje z globalnimi ekonomskimi izzivi. Tako se glasi naslov tega tematskega sklopa imamo visoke predstavnike med svojimi panelisti. Med njimi sta dva, ki imata dolgo kariero za sabo tako v nacionalni kot evropski politiki. In pa dva vodilna, oziroma bolje rečeno tri vodilne akademike, zato ker je eden od politikov tudi um, akademik tri predsedujoče eh, kateder eh, Žona Moneja v različnih državah Evropske unije tudi. In preden jih čisto na kratko predstavim in jim dam besedo, naj dam par uvodnih pripomb tudi sam. Po dolgem, bolečem in včasih tudi dramatičnem obdobju pogajanj, ratifikacij in tako naprej, ki so bila posejana z različnimi evropskimi referendumi, ki so se izcimila ena bolje, ena slabše, pač odvisno od vaše razlage, kaj slabše ali boljše je, imamo danes novo, novo evropsko pogodbo. Celoten namen vsega tega pa je bil omogočiti Evropski uniji, da postane bolj aktiven globalni akter. Težava pa je v tem, da imamo zdaj novo evropsko pogodbo in hkrati tudi zelo drugačen nov ekonomski okvir oziroma ekonomsko okolje v primerjavi s takrat, ko smo začeli z pripravo eh, na besedilo, ki se je na koncu izcimilo v Lizbonsko pogodbo. To, kar je bila na začetku omejena kriza na uh, trgu subprimov v ZDA, se je sprevrgla v finančno krizo in potem v globalno gospodarsko krizo na način, ki mu nismo bili priča že desetletja. In stvar še ni mimo. Gre za krizo, ki se je začela z bankami, zdaj pa še z državami. Ekonomska in finančna kriza ima politične in družbene posledice, ki običajno pridejo z zamudo. In zato se bojim, da bo ta znani stavek Ronalda Reagana, You ain't seen nothing yet, nič niste videli, po vsej verjetnosti veljal tudi za to krizo. Ta kriza pa obeležuje tudi konec nekega dolgega obdobja, eh, za katerega je bila značilna ekonomska liberalizacija, med njimi tudi liberalizacija finančnih trgov. In ta je bila gonilna sila globalizacije. Zdaj pa ni več tako po mojem, je kriza, ki smo ji priča danes, skozi katero gremo danes, pravzaprav ne samo konec nekega obdobja, ampak tudi konec obdobja, ki bo po vsej verjetnosti privedel v precejšnjo spremembo v mejah med državami in trgi. In to bo veljalo ne samo za finančne trge, ampak tudi za energetiko in podnebje, recimo to sta področji, na katerih nam, nam je uh, najslabše uspevalo doseči kakršne koli rezultate. Ne bo pa to pripeljalo samo do sprememb meja med državami in trgi, ampak bo ta kriza, vse tako se zdi, pospešila že zdaj hiter trend, ki si prizadeva za um, vse bolj večpolarni svet in vse več polarni svet pomeni odmik od zahodnocentričnega sveta. In te spremembe nam zastavljajo vprašanje o tem, kakšna bo uloga Evropske unije z novo pogodbo v rokah. In ne na zadnje, je konec tega obdobja pripeljal tudi do konca medenih tednov za Evropo. Nekateri izmed nas, ne jaz, ampak nekateri so mislili, da bodo medeni tedni trajali večno in da bo mastrihtska konstrukcija, ki smo jo imeli, ki je v bistvu konstrukcija, ki bi jo lahko opisali kot postmoderna konstrukcija, ki se upira pravilom. Težnosti. se je izkazala za neprimerno za boj proti krizi, ki smo ji priča, eni največjih kriz, ki smo ji priča v zadnjih desetih letih. Oziroma v zadnjih desetletjih, pardon. Toliko za uvod, štiri govornike bomo imeli, potem bomo dali nekratko besedo tudi novinarju novinarskemu kolegu tu med nami. Začeli bomo s Karlom Dekuhtom, ki je komisar za trgovino, nekdajni zunani minister Belgije. Naj vas samo spomnim, da se je evropska zunanja politika začela s trgovino in trgovina ostaja sestavni del evropske zunanje politike. Tako da izvolite, gospod Dekuht. Uh, um, Hvala lepa, predsedujoči. Dragi kolegi, gospe in gospodje, Žo Mone naj bi bil zelo znan po svojih citatih in je rekel, vsi so uh, ambiciozni, samo eni so ambiciozni zato, ker želijo biti ambiciozni, drugi pa zato, ker želijo delati ambiciozno. In zdi se, da želi danes Evropska unija, ko se svet premika z zahoda na vzhod, ostati glavni akter oziroma eden pomembnejših akterjev. In uh, to je tudi najboljši način za to, da ohranimo svojo blaginjo, svoj model družbe, da spodbujamo svoje vrednote tako znotraj Evropske unije kot po vsem svetu. No, seveda nas pri tem vodi ambicija, da bomo pri vsem tem uveljavljali tudi svoje lastne vrednote. In prav je, da smo ambiciozni. Vse razloge imamo za to in vse imamo tudi v rokah, da se ambicije uresničijo. Vendar pa, tako kot sta Žon Mone njegova generacija povedala, da je treba ambiciji, da si nekdo, morala slediti ambicija, da nekaj dosežeš. In integrirani trgi in uh, ljudje so tisto, kar je relevantno in ne pa, uh, ne pa sami trgi in pa neki visoko leteči govori o večji ambicioznosti. Ne moremo dovolj povdariti, kako pomembna je odprta trgovina za blaginjo in konkurenčnost naših gospodarstv. Prav tako je treba vedno znova podarjati, kako bistvenega pomena je trgovina za našo politično in geopolitično vlogo, ker bomo na tak način lahko zagotovili tudi konkurenčnost Evrope. Danes je bolj kot kdajkoli prej res, da je zdaj, ko je Evropska unija šla skozi leta um, reforme o lastnem obstoju, še vedno drži, da zunani svet ne razume, kako Evropska unija deluje in kako naj svet deluje z Evropsko unijo. Prišel je čas, da svetu dokažemo, da Evropska unija deluje, da so rezultati na terenu doseženi, da smo pripravljeni v bistvu spreminjati stvari in da je zato v interesu celotnega sveta, da tesno sodeluje z Evropsko unijo. Skupna evropska trgovinska politika se prizadeva za prav ta cilj. Svetu kažemo, da želimo govoriti in da tudi govorimo v en glas in da lahko igramo vodilno vlogo tudi v državnih okoliščinah. S tem glasom smo si vedno prizadevali za multilateralizem in si še vedno prizadevamo. Prva in najboljša opcija je multilateralizem, kar pomeni iskanje ravnotežja in ustrezna, um, ustrezen rezultat razvojnega kroga pogajanj iz Dohe sem zagovornik globaliziranega sveta in kot tak tudi zagovornik globaliziranih rešitev. Krok iz Dohe bi moral še nadalje liberalizirati trgovino v kmetijskih eh, proizvodih, v industrijskih storitvah in industrijskih proizvodih. Dogovoriti bi se morali o subvencijah in olajšati trgovino za manj razvite države. Evropska unija je največje tržišče na svetu in eh, kot, oziroma največji donator pardon, na svetu in kot tako, kot taka je vedno igrala pomembno vlogo pri vseh pogajanjih, ki zdaj potekajo že devet let. No, vse od konca leta 2008 pogajanja stagnirajo in blokada v tej fazi pogajanj je brez, vsaj na vides, brez rešitve. Drugi pogajalci razen ZDA, ki so zelo, zelo nepopustljive, eh, se zgledujejo po ZDA in niso pripravljeni spremeniti svojega eh, stališča. Kaj pa je jasno? to, da je Evropska unija raz, pripravljena razmišljati ustvarjalno in delovati uh, pozitivno, zato da bi stvari premaknili z mrtve točke. Konstru, če smo pa konstruktivni, pa še ne pomeni, da popuščamo, ker bo treba doseči izid, ki bo uravnotežen in goden za vse. Kasneje ta teden bom šel v Pariz kjer se bomo v okviru OECD-ja pogovarjali tudi o dohi. In uh, tam bomo imeli še en trenutek za to, oziroma še eno priložnost za to, da se cilji, o katerih smo se pogovarjali v Pittsburghu v okviru G20 lansko leto, um, znova odprejo na primeru dohe. Evropska unija se je odločila takrat, ko je bil trgovinski komisar Peter Mandelson, da ne moremo, če ni sporazuma iz Dohe, sedeti takole križem rok. Naše gospodarstvo oziroma naše gospodarstvo morajo biti bolje povezana z eh, gospodarstvi v usponu, zato da se bomo tudi mi lahko naprej razvijali. Trgovina je preveč pomemben motivator za rast, zato da bi jo pustili ob strani. Če multilateralizma ne, zavira, ne, ne razvijamo, potem je treba poskrbeti za bilateralizem vsaj. Jaz sem se za ta, za ta bilateralni pristop zelo močno prispeval. Začel sem s pogajanji s Singapurjem in z Vietnamom. Prizadevamo si za pogovore z Indijo, da vidimo, ali ne bi bilo mogoče doseči dogovora še letos. Tudi s Kolumbijo, Perujem in prejšnji teden sem tudi znova odprl pogajanje z Merkosurjem. Ne, da, ne samo, da sem prepričan, da bo to prineslo ekonomske prednosti in da so ti dogovori absolutno nujni, ampak vem tudi, da je to relevantno za naše strateške partnerje, ker strateškim partnerjem to daje jasno vedeti, da Evropska unija deluje kljub omejitvam, ki nam jih postavljajo naše zapletene delovne metode. Kljub napovedim v medijih, ki pravijo, da je Evropa ugasla moč, pa vseeno lahko dokažemo, da smo še vedno ambiciozni in dinamični, seveda. Poglejte samo geopolitičen pomen zato da se FDA s Korejo podpiše čim prej. In to v trenutku, ko je ameriški kongres ne pripravljen narediti karkoli in ko je tako imenovana skleda um, azijskih testenin na nek način ostala odprta. Tako z ekonomskega kot političnega vidika je trgovinska politika eno od področji, na katerih se lahko doseže napredek. In to je prednostna naloga ne samo komisije, ampak tudi Evropskega parlamenta. Obe inštituciji sta vključeni v oblikovanje trgovinske politike. In zdaj po Lizboni, ki daje obema inštitucijama velike pristojnosti na področju odločanja, je treba trgovinsko politiko predstaviti v prakso, da bo delovala za dobro potrošnikov, podjetij in drugih. Velike ambicije seveda zahtevajo, da imamo vse skozi pred očmi širšo sliko. Imamo okvir EU za spopad z globalnimi izzivi. In zdaj je prišel trenutek, da primemo bika za roge. Sicer bi bila naša eh, prizadevanja za um, solidarnost in konkurenčnost nerealistična. Jaz sicer nisem čisto prepričan glede citata Žona Moneja, s katerim sem začel ta govor. V francoščini se je namreč uh, glasil malce drugače kot v angleščini. In če je francoska različica tista prava, potem se nanaša samo na kategorije ljudi in ne na ambicije na splošno. In vse, kar lahko rečem, je, da sem sam v drugi kategoriji. Sam nočem biti nekdo, ampak hočem stvari doseči. Povabljen sem bil pred dvema tednoma na kosilo v zahodno krilo Bele hiše, ampak sem v njem užival samo, ko je bilo videti, da bomo dosegli cilje, ker je dialog na koncu pomemben. Ampak tisto, kar se izcimi iz dialoga, je še bolj pomembno. Omenil sem vlogo, ki jo komisija igra pri tem, da ohranja krok izdohe pri življenju. Bilateralni in regionalni sporazumi, ki sem jih omenil, kot so ekonomski partnerski sporazumi z državami, s katerimi, recimo, s katerih se pogajamo z državami iz AKP. Sem prepričan, da bodo koristni za nas in za naše partnerje. Imamo tudi posebne čezatlantske svete, s katerimi se bomo. Ki, ki jih imamo za naše glavne trgovinske partnerje, kot so ZDA. Prizdevati pa si moramo tudi za dostop do trga za zelo specifične sektore, kot je recimo avtomobilski sektor, pa tudi MSP. Tradicionalna diplomacija, ekonomska diplomacija in politika so po mojem mnenju vedno tesno povezani med sabo in zato skušam igrati svojo vlogo v širši um, sliki evropske politike nasplošno, pri čemer pa želim ostati čim bliže tudi evropskim vladam in evropskemu parlamentu. Sicer je trgovinska politika obsojena na nerazumevanje in na slabo delovanje. In pripričan sem, gospod in gospodje, da boste lahko s svojim akademskim ozadjem dobro razumeli tudi, kakšna je vaša, vaša vloga v tej mašineriji, če lahko tako rečem. In uh, upam, da ne bo nihče več napačno razumev ali podceneval pomen mednarodne trgovine. In se vam pri tem tudi zahvaljujem. Uh, you, Hvala lepa, komisar. Zelo pomembno je bilo slišati vaše mnenje ja, in povdarek, da je treba stvari predstaviti v akcijo, da je treba ukrepati. Veliko krat se zgodi, da retorika prehiti zmogljivost za delovanje v Evropske unije. Gospod Baron Krespo je naslednji govornik. Baron Krespo je nekdajni predsednik Evropskega parlamenta in eh, v tem trenutku predsednik katedre Žona Moneja v Univerzi La Castilla de la Mancha. Hvala lepa. Dragi kolegi, oziroma dragi kolega, rekel si na začetku, da sem mešanica akademika in politika. Res je, da sem zdaj predstojnik katedre Jean Monnet in da sem svoj govor pripravil o ekonomskem uh, upravljanju Potem sem pa dobil klic in mi je bilo rečeno, ja, ampak predstaviti moraš politični vidik, ne pa akademski vidik. No, glede na to, da sem bil predsednik Evropskega parlamenta, ki je na Maastrichtskem svetu zahteval ta velik skok naprej v Evropsko unijo, ki bi vključevala tudi državljanstvo, enotno valuto, soodločanje, politično participacijo oziroma politične skupine in tako naprej. In da sem na koncu zastopal tudi Evropski parlament pri pogajanjih o Lizbonski pogodbi, potem mislim, da lahko dam par dobrih napotkov. Rok za prispevek je bil 3. maj. Težava pa je bila v tem, da je revolucija prišla 9. maja. In po mojem mnenju je bil to velik skok naprej. Spet, še enkrat. Morda je kdo to primerjal z rezultatom eh, Filadelfijske konvencije, ker so se tako združile, ker so se združile pristojnosti nad zakladništvom, no bomo videli. Gre za korak naprej. In to je tudi smer, ki sem jo zauzel v svojem prispevku. tako kot John Monet, tudi sam nisem bil najprej akademik, ampak sem bil najprej politik. John Monet pa vem, da nikoli ni šel, niti, ni, nikoli niti ni študiral na univerzi. Kaj Lizbonska pogodba prinaša ekonomskemu upravljanju? Če začnemo kar s tretjim členom pogodbe, tam je omenjen evro. Evro je cilj unije in uh, kot tak izjemno pomemben. Drugič, Evropska centralna banka postaja polnopravna inštitucija z Lizbonsko pogodbo. Tretjič, evrsko območje postane sestavni del institucij in imamo celo protokol, protokol številka 14, ki določa pravila o evrskem prostoru z izvoljenim predsednikom izmed svojih članov. In v zelo zanimivem dokumentu, ki je bil danes omenjen, na kratko ni ga omenil predsednik Barozo, ampak govorimo o strategiji 2020. In ta strategija v bistvu razvija pogodbo. Dva člena sta tukaj. Prvi je 121. člen, drugi pa je 148. člen. To nista nova člena. Člen 121 je bil vključen že v maksterski pogodbi, ampak je pa tu velika razlika v tem, da ima zdaj komisija moč, da pošlje opozorilo državi članici, ki ne spoštuje koordinacijskih postopkov. In to brez vnaprejšnje privolitve sveta je to mogoče. In če se svet tako odloči, potem se glasuje brez glasu države, o kateri je govora. Poleg tega je tukaj tudi postopek soodločanja pri razvoju pravil. Zato se mi zdi, da je nova različica tega člena izjemno pomembna. No, drugi člen, 148. člen, so specifične določbe za države članice, katerih Valuta je evro. 136. člen pravi, da je treba za zagotavljanje ustreznega delovanja ekonomske in monetarne unije svet v tistih državah, ki uporabljajo evro, nadzirati proračunsko disciplino in določati smirnice uh, eh, za ekonomsko-politično delovanje. Te sicer so prisotne, zdaj pa prihaja do krepitve finančne discipline za članice evrskega prostora. Potem imamo pa še 138. člen, ki pravi, da ima ta komisija in evrski prostor moč, da združita zastopanje evra v mednarodnih inštitucijah. Kaj to pomeni, če bi se za kaj takega Evropska unija odločila, bi to pomenilo um, konec dvojne zastopanosti v mednarodnem denarnem skladu. Ta dokument sem spisal v zadnjem tednu aprila, potem pa je nemško ustavno sodišče obiskal nek doktor doktor, ki je zahteval, da bi izključili Grčijo in potem zagotovili tudi možnost uh, izključitve Španije, Portugalske, Italije, Francije, razen seveda Nemčije iz evrskega prostora. Potem sem prebral v Le Monde, da je treba vrči ven Nemčijo, ker je preveč pridna. In potem smo slišali še tretji pre predlog, da bi Nemčijo in pa Benelux um, promovirali, ker so drugačni malo. No, vse ti trije predlogi imajo eno skupno stvar, so vabilo kolektivnemu samomoru in pozivajo k unič uničenju Evrope. Strinjam se z nekdanjim kanclerjem Helmutom Schmidtom. Če ne bi imeli evra, bi trgi in špekulantje igrali nogomet z našimi valutami. In ne bi bilo treba iti v Južno Afriko. To je bil prvi predlog. Drugi predlog je omenil danes z dopovdne predsednik Baroso, ko je govoril o sankcijah. Govoril je o tako imenovanih spodbudah za spoštovanje pravil. Gre za zelo delikatno izražanje v tem primeru. No, v tem trenutku moram reči, da že obstajajo določbe za sankcije in da se te tudi uporabljajo. Če si boste pogledali recimo goljufije na področju kmetijstva, boste videli, da se sankcije uporabljajo za vsako članico EU, da so kazni. Edini problem je samo v tem, da ekonomisti poznajo prociklični učinek sankcij če ste na slabem in kršite pravila, imate, ste sankcionirani in posledično ste zaradi teh sankcij v še slabšem položaju. In potem je tu še tretja stvar, izboljšati upravljanje EU. Sam se bom skliceval na um, odločitev, ki jo je sprejel Ekofin 9. maja. Če se vrnem k prvi točki, krepitev koordinacije ekonomskih politik. Predsednik Boroso je najavil, da pišejo že predlog oziroma predloge na to temo. Jaz mislim, da nam ni treba spreminjati pogodbe, enostavno jo moramo izvajati in to je zelo pomembno, zato ker vsakeč, ko imamo v Evropske unije krizo, vedno znova trdimo, da je treba pogodbo spreminjati. In izpademo v bistvu dokaj neumno, zato ker bi lahko že pred krizo razmislili o tem, ali ne bi kazalo spremeniti uh, pogodbe ali ne. Potem se uveljavlja tudi tako imenovani semester za koordinacijo ekonomskih politik. Zelo zanimiv predlog je to, ki kroži že kar nekaj časa. In res je, da smo se dogovorili o nekaterih glavnih vidikov in da če želimo še naprej imeti monetarno unijo, moramo vsaj uskladiti monetarne politike med sabo in svoje proračunske procese. In spet gre tu za vprašanje časovnice in ne toliko za spremembo pogodb. Zakaj? Zato, ker bi to lahko povzročilo zelo zapletene okoliščine, ozračje, ko bi se vtikali v soverenost nacionalnih parlamentov in podobno ampak nič ne govori proti večji koordinaciji med članicami evropskega prostora, naprimer. In potem smo rekli tu še tretja stvar, eh, krizno obvladovanje oziroma obvladovanje evra v kriznih razmerah. Odločitev, ki je bila sprejeta v zvezi temi jamstvenimi sredstvi odločitev, ki jo je sprejel Ekofin, je zelo pomemben političen korak. In naslednji korak bi bil vzpostavitev Evropskega monetarnega sklada. In obstaja celo razprava o tem, da bi imeli še podobne ukrepe, Sam sicer ne morem dati eh, vseh podrobnosti posameznih predlogov, ker so še v razpravi, ampak mislim, da je to pravi izhod iz krize. Tako imenovani Blue Bone Proposal, ki ga. ki ste ga podala Del Pla in von Weizsäcker, je zelo dober. Izdati evro obveznice do 60 odstotkov, kar je zapisano v masterski pogodbi kot eden od kriterijev. Če bi pa to presegli, bi bila pa to odgovornost vsake posamezne države. Če bi sledili tej logiki, potem bi lahko ustvarili največji trg zakladniških obveznic na svetu. In to bi okrepilo Evropo kot tako. Ne vem, ali bi to pozitivno vplivalo tudi na pogajanja v Dohi, ampak to, kar sem opazil sam prejšnji teden, je, a ne bi bilo bolje obratno, da bi najprej prvih 60 odstotkov bilo v pristojnosti držav članic in potem na 60 eh, vlade eh, Evropska unija. Ja, jaz mislim, da s tem predlogom ne bi bili uspešni med eh, predsedniki vlad no, kakorkoli že, je pa smiselno in po mojem smotrno slediti tej, tej usmeritvi. Imamo tudi svežen finančnih smernic oziroma finančne regulative. Imamo Larusijejo predlog, ki ga je treba predstaviti tudi na G20 in potem imamo še uredbo o heč skladih tako imenovano EIMF direktivo, ki je bila prejšnji teden sprejeta v svetu. mislim, da je britanska vlada glasovala oziroma da je Združeno kraljestvo v tem primeru glasovalo proti, ampak začel bo svežen veljati julija. No, ker se želim držati 15 minut, naj povem samo še par stvari. Lizbonska pogodba je lahko zelo koristna pri razvoju ekonomskega upravljanja Evropske unije. Kot verjetno veste, so pogodbe pogodbe, ustava ustava in politična volja in pa politične odločitve morajo biti sestavni del procesa. Se pravi, nekaj, kar ni na papirju. Res je, da smo dopoledne slišali nekaj besed o spremembi v ravnotežju med posameznimi inštitucijami. Res je, da je stalni predsednik Evropskega sveta velika sprememba, da živimo v okoliščinah, ko imamo pravzaprav skoraj da vsak mesec svet oziroma zasedanje Evropskega sveta, na katerem predsednik Van Rompuy daje na dnevni red ekonomske zadeve in če mi kar dekoh dovoli, imajo Belgici razprave doma, ampak na evropski ravni so kot Karl V. Obnašajo se, kot da je Evropa njihov teritorij in to je v tem primeru zelo pozitivno. Evropski svet postaja zelo pomembna polnopravna inštitucija. In je treba pogledati, kako bo mogoče v bodoče razvijati metodo skupnosti in pa vlogo komisije. To ne more biti tako kot v preteklosti. In to je. sestavni del tega političnega in zapletenega procesa, v katerem smo. Zato, ker je komisija dobila zelo pomembne pristojnosti z Lizbonsko pogodbo, Evropski svet pa postaja glavna inštitucija v Evropski uniji. Pa ne samo v zvezi z vprašanji zastopanja, ampak predvsem v zvezi s prejemanjem vsakodnevnih odločitev o ekonomskih vprašanjih. In ne na zadnje naj zaključim s tem, da rečem še eno stvar. Odkar smo se odločili um, združiti svoje usode tudi na ekonomskem področju z enotno valuto, se zelo dobro zavedamo, da monetarna unija ne more biti večna, ne more trajati večno če nimamo tudi ekonomske unije, ki jo podpira in politične unije. In to je glavna lekcija, ki jo lahko potegnemo iz um, te situacije. In tako bomo naredili korak naprej. Živimo v zgodovinsko zelo pomembnem trenutku, ker smo v teh mesecih tudi sprejeli zgodovinsko odločitev. Vse upam. Hvala lepa. Thank you very much for raising the number. Najlepša hvala za to, da ste izpostavili zelo pomembna in relevantna vprašanja glede gospodarskega vodenja in upravljanja, predvsem v evroobmočju. Tudi zato, ker ste se držali 15 minut, ljudno sem vas prosil, da jih ne presežete, kajti sicer bomo morali spustiti kavo in pozabiti na večerjo. Tako, zdaj pa nadaljuje Štefan Greler vodja katedre Žana Moneja na Dunajski univerzi za ekonomijo in podjetništvo. Gospod Grela. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, um, above my head you... Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Mm. Tule zadaj boste videli prosovnice, ki sem jih pripravil, ampak ker nimamo toliko časa, bom stvari malo preskakal, preskakoval. Pravzaprav sem prosil uh, tehnike, da uh, pokažejo samo nekaj prosovnic, vas pa lahko spomnim na tiskano verzijo, ki jo lahko dobite ob vhodu. Uh, Če mi dovolite z vsem dolžnim spoštovanjem, bi, se, bi rad povedal, da se ne strinjam z novim okvirjem za gospodarsko vodanje in vladanje. Po naše okvir ni dovolj močen, odprta metoda koordinacije ni dovolj močna glede na resnost krize, v kateri smo seveda nič ne govori proti boljši in tesnejši koordinaciji, vendar pa je treba doseči soglasje. In če naj države članice, ki naj bi koordinirale svoje politike, so zadržane, potem se nič ne bo zgodilo. Lizbonska pogodba v tem smislu ne ponuja novih temeljev in tako instrument ne more biti vzdržen. Zato ta del spuščam, del o tem okviru, česar pa ne morem spustiti, so izzivi, s katerimi se sooča svetovno gospodarstvo in njegova dinamika. Komisar de Gucht je že povedal, da je komisija že leta 2006 objavila sporočilo o globalni Evropi, ki konkurira v svetu sporočilo, ki govori prav o teh vprašanjih, sporočilo, ki ustrezno izpostavlja izzive, s katerimi se Evropska unija sooča pri tekmovanju ne samo z ZDA in Japonsko, temveč tudi z državami, kot so Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska ter podobne. Še posebej ob relativnem propadu pogajanj iz Dohe, multilateralne lateralne rešitve, čeprav jih Evropska unija preferira, še vedno ponujajo le omejeno perspektivo za Evropsko unijo. Unija se vse bolj zauzema za bilateralne rešitve, tako kot drugi konkurenti, kot sta ZDA in Japonska. Bilateralne rešitve vključujejo tudi nove generacije prostotrgovinskih sporozumov, ki ne obravnava samo trgovine, ampak tudi negospodarska vprašanja. Prav tako pokrivajo področja, ki so nova, kot so Koreja, Merkosur in druge, ki so že bile omenjene. Nekaj je jasno. Če svetovno gospodarstvo temelji na novi dinamiki, potem se morajo pravni fundamenti za iskanje rešitev, spremeniti, izboljšati, okrepiti. Imeti moramo učinkovite pravne prijeme za to, da bomo eksterno lahko aktivni in se prav odzivali. <clears throat> Kaj želim povedati? Lizbonska pogodba v zvezi s tem pravzaprav prinaša marsikaj. Kot veste, pogodba načeloma pojasnuje in kodificira pristojnosti Evropske unije. To velja tudi za zunanje pristojnosti, vključno z izključnimi zunanimi pristojnostmi, še posebej, ko gre za skupno eh, trgovinsko politiko in mednarodne sporozume, za pravice za sklepanje mednarodnih sporozumov. Tole besedilo boste kojima lahko prebrali, ker so črke tako majhne, vendar pa je tu zapisano nekako takole. Ne glede na to, ali je pristojnost izključno ali deljena, Lizbonska pogodba pojasnjuje, da je razširjena skupna trgovinska politika, stvar izključne pristojnosti po svoji naravi. Torej, le Unija kot taka se lahko odziva in države članice ne morejo več ukrepati same brez podpore Unije. To je razlika od deljene eh, pristojnosti. Vendar pa najradikalnejša reforma, namreč da Evropska unija lahko na področju skupne trgovinske politike sprejema, eh, med, eh, sklepa mednarodne sporozume, je dejansko radikalna sprememba. Od 1. decembra naprej Evropska unija nima zgolj izključne pravice, da sklene sporozume glede uh, trgovine v blagu, temveč tudi izključno pravico, da sklene sporozume glede trgovine uh, storitvami in drugimi komercialnimi vidiki pravic intelektualne lastnine, kot tudi sporozume o neposrednih tujih naložbah. To je ta veliki preskok, to je radikalno v novem okviru Evropske unije eh, za soočanje z globalnimi izzivi. Naj stvari pojasnim. ne, pozab, ne smemo pozabiti na predhodno situacijo, kot je zastoj pri STO, svetovni trgovinski organizaciji, ki izhaja iz mnenja Evropskega sodišča 1.94 in ki je, ga je poslabšala še pogodba iz Nice. O tem ne bom zdaj govoril, naj skrajšam to. Sodišče je leta 1994 reklo, da pogod, pardon, trgovina s storitvami ne sodi med izključno pristojnosti Evropske skupnosti. Takrat. Prav tako tudi ne sodi med izključne pristojnosti skupnosti zaščita intelektualnih pravic. Le nekaj elementov. Zato so, je moral biti sporazum z STO Eh, biti sklenjen kot mešan sporozum med skupnostjo NSTO in med državami članicami NSTO-jem. EU lahko glasuje v imenu držav članic v STO pri posameznih področjih, v prihodnih pogajanjih in seveda to uh, zavira Evropsko unijo, v prihodnih pogajanjih uh, pristojnosti v vsakem primeru sodijo tako uh, uh, med države članice kot k Evropski uniji. To je nekoliko drugače, zdaj seveda, ker so intelektualne pravice, blagostoritve in tuje naložbe stvar predelane skupne trgovinske politike, zdaj je stvar izključne pristojnosti in je tudi razširjena, eh, veliko bolj jasna in bolj učinkovita. Lahko bi rekli, da ta nova pristojnost dejansko pokriva celotno področje dela svetovne trgovinske organizacije. Promet, transport je izjema, ampak o tem ne bi govoril. Nekoliko provokativno, eh, nekoliko provokativno stališče je, da bi morda nekaj držav članic lahko Uh, izstopilo iz STO, ne pravim, da se bo to zgodilo, ampak to v bistvu tu samo prikazuje, kako zelo radikalna je ta sprememba. Torej, pristojnost ne pokriva samo področja dela STO, ampak tudi večino področja, eh, ki jih pokrivajo eh, prostotrgovinski sporozumi nove generacije, vključno eh, s klauzulami o zaščiti okolja, spoštovanju človekovih pravic ali drugih klauzul. Vse zdaj sodi med izključno pristojnost, med izključno pristojnost Evropske unije. Še več. Tudi neposredne tuje naložbe, bi lahko rekli, vem, da je to kontroversno, sodi po svoji naravi izključno <clears throat> pristovnost Evropske unije. Torej, to ne gre samo za dostop do trga, ampak tudi za druge pravile, pre- in post-establishment, za pravila nacionalne obravnave, national treatment rules. Vse to so lahko deli sporozumov, ki jih Evropska unija lahko sklepa sama, Problem obstaja pri portfeljskih naložbah, ker se to povezuje spet eh, z vprašanjem mešanih sporazumov, ampak vseeno, to je zelo pomemben korak naprej. In pod črto lahko rečemo takole. Reforma CCP je zagotovo najtemeljitejša reforma, ki omejuje eh, eh, pristojnosti države članice za sklepanje sporazumov. Sam bi rekel celo v smislu stvarnega prava Evropske unije takole. Reforma CCP skupaj z reformo uh, prostora svobode, varnosti in pravice zagotovo ostaja najpomembnejša sprememba stvarnega uh, tipa v uh, zakonodaji Evropske unije. Drugi del zgodbe pa prikazujejo ne samo razširanje eh, pristojnosti, temveč tudi vključevanje Evropskega parlamenta v postopek in ga v bistvu postavlja na enako raven kot eh, svet. O tem smo slišali že do povdne. To enako velja tudi za uh, službo za zunanje politično dejan, delovanje. Ker nimam veliko časa, ne bom prebral vsega, kar je tu napisano, ampak bi vas rad opozoril samo na zaključek na dnu. Jasno je namreč, da sporozumi, ki so zdaj v izključni pristojnosti Evropske unije, ker so v skupni eh, trgovinski politiki, prav tako zahtevajo priglas Evropskega parlamenta. Noben eh, prostotrovinski sporozum ne more biti več podpisan brez sodelovanja Evropskega parlamenta, kar je zelo, zelo pomembno. In kot smo slišali že prej, Evropski parlament je pripravljen na spremenjeno situacijo in pripravljen na prevzem te nove naloge. Ne, uh, samo pri trgovini, ne samo pri SWIFT-u, ampak verjetno tudi pri drugih, pri našem primeru, trgovinskih sporazumih. Dobro, in zdaj tu nastopi še tretji del te zgodbe. Pojavlja se razširjeni aparat izzivov in določb o doslednosti v zunanjem političnem delovanju. Torej, da gre za neko koherenco uh, celotnega aparata zunanje političnega delovanja. Peto poglavje, peti del, pardon, Lizbonske pogodbe govori o zunanje političnem dejanju Evropske unije. Ne samo v smislu skupne uh, trgovinske politike, ampak tudi v smislu uh, razvojne pomoči, humanitarne pomoči z izjemo skupne zunanje varnostne politike, ki je peti del eh, pogodbe ne pokriva in kar ima svoje posledice v smislu organov, postopkov in pravnih posledic za izvedene ukrepe. To torej predstavlja prav spektakularno reformo, ne da bi seveda na kakršen koli način brisali razlike na zelo specifičnih področjih delovanja. Še vedno se soočamo oziroma še vedno smo priča pomembnim razlikam, naprimer v smislu pristojnosti, tipa pristojnosti, v smislu postopkov, kako izvesti zakonodajo, predvsem sekundarno zakonodajo, v smislu organov ter v smislu uh, vsebine in prekrivanja Torej, tudi ob novih določbah še vedno obstaja potreba po večji stopni doslednosti, koherence. In pogodba se skuša odzvati tudi na to potrebo. Seveda, zavedati se moramo, da Lizbonska pogodba vsebuje splošne določbe, ki se dotikajo vseh ukrepov zunanjega političnega delovanja, ne samo pri skupni zunanji varnosti politiki, kar je bilo že prej, ampak zdaj ta načela, ki so določena na tej prosovnici oziroma zapisana na tej uh, eh, prosovnici, veljajo za vse zunanje politično delovanje. In to pomeni, da odslej vprašanje, kot so zaščita človekovih pravic, spoštovanje oziroma eh, spodbujanje demokratičnih procesov, zaščita okolja, niso več zgolj uh, predmet specifičnih sporozumov, specifičnega delovanja, ki so povezana s specifičnimi določbami, ampak so to horizontalni elementi. Evropski parlament, mimo grede, je tudi pristojen za zagotavljanje tega, kar pomeni, da te, ta skupna določba zmanjšujejo diverzifikacijo oziroma razlikovanje pri obravnavanju posameznih vprašanj, poleg tega politizirajo zunanje politično eh, delovanje Evropske unije na vseh področjih. Potem pa je tu še organizacijski vidik. Nova pogodba namreč prinaša kar nekaj določb, ki omenjajo doslednost oziroma povezovanje med različnimi kraki zunanje političnega delovanja. Poziva svet, komisijo in visokega predstavnika naj zagotovijo doslednost in zato tudi ustrezno sodelujejo. Govornik je citiral člen 21 pogodbe o Evropske unije pogodba tudi določa pristojnosti Evropskega sveta, da sprejme zavezojoče odločitve o strateških interesih in strateških ciljih za Unijo. Ne samo na področju skupne zunanje varne politike SZVP, temveč pri vsem zunanje političnem delovanju. Na prvi pogled se zdi tako, na drugi pogled brez skrbi, bližnjo se koncu. Na drugi pogled pa se vendarle še lahko vprašate, ali je to res ustrezno doslednost. Če se pogledamo različne organe, eh, komisijo, svet eh, in visokega predstavnika, na prvi pogled v bistvu ni, ni, ni popolnoma jasno, ali so njihove naloge res prekrivne, ali si niso morda konfliktne, ali je med temi tremi elementi sploh mogoče doseči konsens. Kot rečeno, torej, na drugi pogled stvari niso tako zelo enoznačne in uh, čudovite. Če priznate, da obstaja tudi nerazvezljiv. Nerazvezljiva, ne, nerazvezljiva povezava med gospodarstvom in politiko, potem ugotovite, da Lizbon in če upoštevate tudi to, kar prinaša SZVP, z novo pogodbo, potem veste, da so vprašanja obširnejša, kot pa uh, se zastavlja, kot rečeno na prvi pogled. Pri SZVP, naprimer, imamo Evropski svet in njegovega predsednika, ki naj na svoji ravni in v tej funkciji zagotavlja uh, zunanjo predstavništvo Evropske unije na vprašanjih, ki so povezane skupno zunanjo varnostno politiko. Citat iz pogodbe. Potem imamo tu svet in komisijo in visokega predstavnika, ki je podpredsednik komisije in hkrati predsedujoči sveta za zunanje zadeve. Svet prav tako daje mandat visokemu predstavniku, da izvaja skupno zunanje varno politiko, da prispeva svoje predloge razvoju te politike. In to zdaj velja samo za SZVP, ne tudi za drugo zunanje politično dejanje, delovanje. Torej, zelo jasno je, da bo zelo, zelo težko razmejiti vse te pristojnosti, ki jih ti tri akteri imajo. In že pri oblikovanju službe za zapolnitev zonanje politično delovanje se je to izkazalo kot zelo resno in nepreprosto. To torej sproža vprašanje za razpravo, ne samo danes popovdne, ampak tudi jutri dopovdne. Jasno je postalo, da bo zelo, zelo težko zagotoviti doslednost, ne samo znotraj SZVP, ampak toliko bolj, če upoštevamo celotno delova, zunanje politično delovanje Evropske unije. Naj zaključim. Zmogljivost Evropske unije na podlagi Lizbonske pogodbe za zonanje politično delovanje je okrepljena, še posebej tudi na področju skupne trgovinske politike CCP. Ni še popolnoma jasno, ali države članice in institucije so že pripravljene na ta novi okvir in ali ga bodo lahko zapolnile z ukrepi, z življenjem. Kritični smo lahko glede konsolidacije, ki sem jo omenjal, ki je površinska v smislu pristojnosti, moči, postopkov, institucij. To še naprej ostaja kamen spotike zagotovo za prihodnost. Nasplošno pa za konec lahko rečem še, da je Evropska, eh, Evropa z Lizbonsko pogodbo prevzela nas določene odgovornosti, pri uh, globalizaciji, to izhaja iz zakonske deklaracije, ampak marsikaj bo še treba storiti. Hvala. Thank you very much. I'm tempted to say that... Hvala. Lahko bi rekli, pravni okvir je pravni okvir, politika pa vedno zaostaja. Dobro, zdaj pa ima besedo Tibor Palankaj, ki je dobitnik nagrade Žan Monet za 2010 in je tudi uh, vodja katedre Žana Moneja na uh, Univerzi Corvinus v Budimpešti. And, uh... Hvala lepa najprej za vabilo. Preden uh, obravnavam vprašanje, ki ga obravnavam, uh, naj uh, uvodoma povem, da se uh, želim držati eh, naziva tega dela, torej globalni izzivi. Potem pa bi na kratko rad spregovoril še o novem eh, evropskem okviru. V tem smislu se nisem želel omejiti zgolj na Lizbonsko pogodbo, temveč na Lizbonsko agendo in delo po uh, njej, torej EU 2020. To je po mojem zelo pomembno. Sicer nisem pravnik, ampak ne bi rad kakorkoli eh, zanemaril pravni ali institucionalni okvir, vendar pa je takšen okvir je vedno treba zapolniti strategijami, vizijami in kompleksnimi načrti za delo, akcijskimi načrti. EU 2020 je strategija gotovo za prihodnost Evrope. Na tej predpostavki bi rad predstavil nekaj analitičnih eh, eh, komentarjev, vendar pa se moramo zavedati, da strategija EU 2020 še ni bila uklesana v kamen, eh, da se še spremenja in da bi kakršokoli input verjetno še vedno lahko pomagal. Glede samih globalnih eh, gospodarskih, ekonomskih izzivov sem lahko kratek. Podarim lahko zgolj, kako kompleksni so ti izzivi. Se bomo morali pa spopasti s kvalitativnimi spremembami v Eh, socia te tehničnih strukturah ter socioekonomskih odnosih v globalnem kontekstu spreminjajo se dejavniki eh, proizvodne, razvoja, poleg zemlje, kapitala in uh, delovne sile, imamo zdaj še znanje, kar prinaša seveda novo perspektivo za uh, skupen razvoj. Verjetno se lahko zdaj omejim predvsem na pojav novih paradigem. Spremeniti je treba razmišljanje o BDP-ju, Štiglicova komisija je korak na tej poti, potem gre tu za primerjavo komparativnih prednosti, stroškovnih prednosti, potem je tu uh, uh bilanca plačil in mnogi drugi novi koncepti se pojavljajo, ki jih treba upoštevati. Seveda, se doslej še nismo uspeli ustrezno odzvati na te resne izzive in zato se pojavljajo različne krize. Poleg nedavne globalne finančne in gospodarske krize se soočamo vse bolj, z vse bolj resno okoljsko in energetsko krizo, ki sta morda še veliko, veliko bolj resni, kot pa je eh, gospodarsko-finančna kriza. Še posebej v smislu kompleksnosti rešitev, ki jih bo treba sprejeti za to, da bi se z njima soočili. In pa seveda glede na očine, ki eh, ju lahko imata. Prav tako menim, da je smiselno izpostaviti morebitne socialne krize, ki lahko pomembno vplivajo na družbo, govorim o fundamentalizmu, ekstremizmu, populizmu. To so nevarni pojavi, ki jih ne gre podcenevati. Na kratko bi rad, rad dal še nekaj kritičnih eh, pripom glede Evropske unije, predvsem glede izobraževanja, kmetijstva in staranja prebivalstva. Trenutna kriza se je pojavila v različnih pojavnostih, ima različne dimenzije. Vsaka institucija, vsak sistem, vsaka država, ko funkcionira, mora izpolniti določene zahteve po informacijah in analizah, izvajati informacijske uh, funkcije, vedeti je vedno treba, kje stojite. Vsakšna organizacija seveda ima za to svojo statistično uh, ureditev, svoj statistični urad in nek uh, aparat, administrativni aparat. In za analitično funkcijo je ta kriza pokazala, kako neuspešna je bila. Ampak to ne gre samo za neke prognoze, za napovedi. Uh, vsi lahko rečemo, da so bile pač prognoze za Evropsko unijo preš, premile, podcenjene. Ampak tu gre za marsikaj več. Tu gre za pomankanje ustrezne statistike, tu gre za probleme, ki se povezujejo uh, s starimi metodami računovodstva in valvacije. Vse to so različni elementi uh, trenutne krize, ki jih bo treba uh, razrešiti. Verjetno bi bilo vredno omeniti seveda tudi pravne vidike. Različni ukrepi so bili sprejeti, ki niso nikjer opredeljeni. V bistvu so bila izvedena kasniva dejanja, ki pa nikjer niso pravno določena. Eh, Govorimo o špekulacijah. In enako velja tudi za moralni vidik finančne krize. Ampak tu je treba tudi podariti, da ne moramo kar poprek uh, krize pripisovati požrešnosti špekulatorjev. Lahko rečemo, da je celotno prebivalstvo, da smo vsi so storilci uh, eh, v tem kaznivem dejanju, če želite. ne bi rad analiziral odzivov na krizo, se pa strinjam z govorniki pred menoj, da je eden glavnih zaključkov dejstvo, da monetarna unija ni dovolj. Potrebujemo gospodarsko unijo in politično unijo. Trenutne odločitve glede sredstev in novih skladov, novih mehanizmov, so zelo pomemben element in uh, ga lahko pozdravimo. Vendar pa se moramo zdaj posvetiti preventivnemu kraku in ne zgolj uh, kurativnemu kraku. Tu ne gre samo zagotavljanju monetarne stabilnosti in trajne monetarne stabilnosti, temveč v določenem smislu tudi dejanske konvergence, v smislu dejanske konvergence. V bistvu je strukturna reforma tisto, kar je nujno potrebno in kar je treba zdaj spodbuditi in izvesti. Omenil sem tudi energetsko krizo. Ena izmed glavnih značilnosti našega obdobja so tehnična revolucija brez energetske revolucije. Vse tehnične, tehnološke revolucije v preteklosti so, bi, so bile posledice energetske. Mi pa smo priča uh, tehnološke revolucije, ne da bi hkrati spremenili energetsko strukturo. In ta trenutna energetska struktura je mm, nedvomno neozdržna. Vsi se strinjamo s tem, da če bomo nadaljevali eh, z uporabo iste strukture, bomo uh, uničili samega sebe. Tri zahteve je treba postaviti energiji. Vse energije, vsa energija mora biti poceni, jas, uh, eh, uh, eh, eh, pardon, čista in varna. To mora veljati za vse. Ampak ne velja nobena od teh treh uh, zahtev. V strategiji Evropska unija za 2020 so oblikovane določene izjave, vendar pa niso zadostne. so deloma nebulozne, govori se o novih energetskih odzivih, o povečanju uporabi obnovljivih virih, govori se o gotovi skrbi z energijo, govori o uh, energetski učinkovitosti, integraciji trgov in tako naprej in tako naprej. To je vse že zelo pomembno, vendar pa bi se morali veliko bolj resno posvetiti energetski krizi, zato pa bi potrebovali marsikaj več več sredstev, prizadevanja, raziskovalna prizadevanja in ustvarjanja infrastrukture, ki bi eh, spremljala spremljanje energetske strukture. V zvezi s tem se strinjam z delorevim načrtem, ki je bil nedavno objavljen in ki povdarja pomen tega problema. Jaz bi rad posebej pozdravil infrastrukturo. Nedavno je bil predstavljen, eh, predstavljeno električno vozilo. Ampak veste, da je infrastruktura problematična, če imate električno vozilo, eh, zato potrebujete tudi napajalna mesta. In da bi ustvarili takšno infrastrukturo, je treba temu nameniti veliko denarja, veliko sredstev za razvoj, za pripravo vsega tega. ampak države članice danes prevelik del davkov uh, vlagajo v trenutno energetsko strukturo in to bo treba spremeniti fundamentalno, konceptualno, kot tudi seveda bolj konkretno, tehnično. Še nekaj komentarjev glede socialne, družbene krize, obstajajo velike neenakopravnosti eh, eh, med socialnimi eh, razredi, kot tudi negotovosti. In v tem smislu se Evropska unija nekoliko razlikuje morda od drugih regij. Za nove države članice pa verjetno velja, da so te socialne težave še večje zaradi nedavnih tranzicij, zaradi nedavne tranzicije. In to se povezuje tudi z mnogimi problemi, ki so posledica utrujenosti Evropske unije zaradi širitve, ki ne zagotavlja ustrezne integracije. In mislim, da se bo treba s tem soočiti. In to je zagotovo eno izmed pomembnih vprašanj, ki ga moramo razrešiti, ko govorimo o državi blaginje. Država blaginje je zagotovo uh, temelj uh, evropske družbe. Eh, reformirati ga ni treba nujno uh, radikalno, vendar pa ga je treba prilagoditi globalni situaciji, mora biti bolj konkurenčen, namesto da je protektiven in redistributiven. In v tem smislu bi rad povedal še nekaj o starajočem prebi se prebivalstvu, ki je tudi pomemben izziv, s katerim se bo treba soočiti. O tem pravim zato, ker sem sostorilec vsem tem. tako sem že med eh, upokojenci ali pa sem dovolj star. To bi morali pozdraviti in se tega veseliti, saj bomo očitno živeli dlje. Ampak zdaj se pogovarjamo že o resni krizi, ki je posledica tega staranja in skrbi nas uh, vse to. In treba bo stvar rešiti. in doslej se mi zdi, da nekih resnih, kompleksnih predlogov še nismo videli. Kaj pa bo treba storiti? Ja, prestrukturirati delovno življenje, če želite. Saj veste, da kako predavamo. V 19. stoletju smo delali 140 ur, na, uh, eh, 140 ur zdaj 70 ur zaradi. 70, nekaj več kot 70 tisoč ur uh, v svojem življenju zaradi večane produktivnosti, ampak v prihodnosti bodo delovni časi še krajši, ampak bomo delali dlje. Vendar pa nekatere pokojninske reforme kažejo prav nasproten trend. Eh, starost upokojitve se niža, namesto da bi se višala. Torej, staranje je izjemno kompleksno vprašanje, ki ne zahteva le uh, pokojninske reforme, tudi uh, reforme izobraževalnega sistema, vse življenjskega očajne davčnega sistema. In v tem smislu bi lahko rekli, ima, kot sem dejal, Evropska unija možnost, da izgradi nek evropski model. Slišimo veliko misli o padcu Evrope, ampak jaz se s tem ne morem strinjati. Mislim, da Evropa lahko kvečemu ponudi kaj novega preostalim delom sveta. Hvala. Hvala lepa. Logistična težava zdaj. Največ 15 minut imamo še časa za vprašanja, komentarje in, in, in par minut tudi za našega tako imenovanega session editorja, karkoli pač to pomeni. Preden odprem razpravo, samo kratka pripomba z moje strani. V tem tematskem sklopu naj bi se pogovarjali o zmogljivostih Evropske unije za soočanje z globalnimi ekonomskimi izzivi. Veliko smo slišali o pravnem okvirju in kako se je ta spreminjal. Veliko smo slišali o politični volji oziroma o pomankanju lete za spopadanje s problemi. Eden od vidikov ki pa ga po mojem vsaj nismo dovolj omenili, je realna ekonomija. Ker lahko imate primeren zakonodajni okvir, lahko imate tudi dovolj politične volje, ampak lahko imate pravka s, stagn- s gospodarstvom v stagnaciji. In to bo odločilni dejavnik pri um, vaši zmogljivosti, da se soočate s kakršnim koli problemom. In to ni samo neko imaginarno vprašanje. Srednjeročni in dolgoročni ekonomski obeti za Evropsko unijo niti slučajno niso dobri, če jih primerjamo z drugimi deli sveta. In če se bodo ti obeti uresničili, bodo po vsej verjetnosti hudo vplivali na našo tako individualno kot kolektivno zmogljivost za spopadanje uh, z ekonomskimi izzivi in z osebnimi izzivi pravzaprav. Tako, zdaj pa odpiram razpravo, prosim, da ste kratki. Začnite z imenom, prijemkom in inštitucijo, iz katere prihajate, prosim. Um, Imamo vprašanje za profesorja Grillerja. Kakšna je vaša ocena o primiru Merkur, ki je trenutno v fazi um, razprave? Potekajo namreč pogovori znotraj Združenih narodov, kjer tako komisija kot tudi visoka predstavnica trdita, da sta pristojna in to povzroča številne probleme. Rada bi slišala vaše mnenje. Hvala. Bi najprej zbrali vprašanja in potem bom dal eh, besedo panelistom. Prosim, gospod Tukare. Tengo tres preguntas. Tri vprašanja imam. Govore je bilo o vzpostavitvi Evropskega monetarnega sklada in mene zanima v zvezi s tem, a to ne pomeni imati pristojnosti mednarodnemu denarnemu skladu ali pa bi ta dva soobstajala, mednarodni in Evropski denarni sklad namreč. In zanima me, ali imamo dovolj resursov za oba. Potem ste govorili o realni ekonomiji. Če so razlike med članicami Evropske unije, še posebej glede evra, tako velike in če so velike tudi razlike glede produktivnosti, ali ne bi potem na srednji rok prišlo do težav pri izgradnji oziroma zbiranju sredstev in prihrankov in ali ne bi to povzročilo nove krize? Sì, grazie. Chiamo Angelo Sant'Agostino. Angelo Sant'Agostino, Univerza v Breši. Bom govoril v italijanščini, zato da bom bolj sintetičen, če hočete. Več vprašanj imam, bom pa izbral eno. In sicer se bom lotil teme trgovinske politike. Pogodba namreč prinaša sabo eno zelo veliko posledico. Omogoča sklepanje dogovorov s tretjimi državami, ne več nujno s soglasjem, kar pomeni, da smo odpravili težavo z vetom. No, v teh dneh se je, mislim, da na ravni parlamenta začelo razpravljati o. trgovskem sporazumu z. severnim Ciprom, kar naj bi deblokiralo odnose s Turčijo, poleg tega, da bi Turčija tako ali tako morala v vsakem primeru odpreti svoje pristanišča. Me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Ali bi ta sporazum posredno priznal severni eh, Cipr ali pa bi ta pogodba oziroma ta sporazum olajšal združitev otoka. To vprašanje bo, na to vprašanje bo odgovoril moj avstrijski kolega, ne jaz. Vprašanje, dve vprašanje za profesora Grillerja. Omenili ste, da peti del Lizbonske pogodbe, spravi pogodbo o delovanju Evropske unije, ne podarja dovolj ekonomskega sodelovanja oziroma zahteve po demokraciji. In še ena stvar, ki je preostala v pogodbi z Nice, je bila zamisel o trajnostnem razvoju. Se pravi, da ne daš samo denarja, ampak da zahtevaš tudi razvoj. In če sem prav razumev, zdaj pravite, da je zdaj to vključeno v 21. del pogodbe o delovanju Evropske unije, ampak bolje bi bilo, če bi bilo to tudi v petem poglavju, zato ker bi to ker bi morali zahtevati v čim večji meri od vseh držav, da sledijo pravilom igre. Če se preberem člene iz prejšnje pogodbe in pa zdajšnje pogodbe, prihaja do diskrepance, ker um, se ne zahtevajo v tolikšni meri, oziroma za niso v tolikšni meri omenjene zahteve za spoštovanje pravil. In mislim, da je z tega vidika prišlo do koraka nazaj. Potem pa drugo vprašanje. Rekli ste, da ima Doha omejene možnosti. To vprašanje je namenjeno tudi komisarju Tekuhtu. Zakaj ste tako pesimistični glede um, razvojnega kroga iz Dohe? Še dve vprašanje. Prosim. sem vodja katedre Žon eh, Mone za politično ekonomijo na Univerzi v Dunaj. Malce me skrbi konsens tega eh, zadnjega panela, namreč, da je, Evropska, da je globalna finančna kriza prisilila Evropo, da je bodi si bolj združena, da ima skupno fiskalno politiko, večjo doslednost in podobno, ali pa da bo zaradi te krize razpadla. No in tu bi morala Evropska unija poiskati ustrezen model delovanja. Zadnja dva govornika sta povedala par stvari, ki mi porajata vprašanje. In sicer, v bodoče, ali bo v bodoče prišlo do rasti? bližamo se fazi stagnacije, obdobju stagnacije. Po vsej verjetnosti bodo stagnacije torej prišlo. Vprašanje pa je, ali moramo res rasti. In to vprašanje treba vzeti resno. A ni ena glavnih nalog političnih inštitucij, kot je ta, v kateri danes sedimo, zagotavljati reprodukcijo. Reprodukcijo z političnega vidika kar pa nujno ne ovira inovacij. Ali se ne bi raje osredotočili na inovativno reprodukcijo, namesto na rast v kvantitativnem smislu, torej rast zmogljivosti? Ali ni novi evropski model nekaj, kar presega to staro vizijo samo kvantitativne rasti, več avtomobilov, več vsega pravzaprav? in da bi se namesto tega osredotočili na kvalitativno spremembo, ki omogoča reprodukcijo. To se navezuje tudi na starajoče prebivalstvo oziroma na prebivalstvo, ki ne raste več. Hvala. Uh, ja, vem, da je že šesta ura, bom kratek. Panel je govoril o, evropskem, o Evropski uniji, ampak smo blizu Afriki. In ne vem, ali mislite, da so sistemi vzpostavljeni za to, da se s tem popadete, recimo razvojni cilj tisočletja. Če sem prav razumel, smo zelo daleč od um, doseganja teh ciljev. To je pomembno vprašanje, zato ker je Afrika naša soseda in eh, kasneje bomo tudi govorili o uh, priseljevanju. Ampak kako nameravamo rešiti ta problem, nameravate rešiti ta problem uh, preniske, stopnjega, preniske stopnje razvoja in revščine? Voy a hacer mi intervención en español. Soy Pablo Podadera de la Universidad de Málaga. Eh, Bueno, hemos hablado, bueno, primer lugar, eh... Govorili smo, no, najprej naj čestitam vsem govornikom vseh treh tematskih sklopov, ampak naslov celotne konference je novi evropski okvir za spopadanje z izzivi. in še posebej institucionalne spremembe, o katerih smo danes slišali. Zdaj se vsi želimo, da bi Evropska unija dobro delovala, ampak želimo hkrati tudi ustvariti socialni kapital. Ne smemo pozabiti, da se želimo ekonomske in socialne blaginje in pa rasti. In predsednik Baroso je trdil, da je to na dosegu roke. Nočem stvari zdaj zavlačevati, ampak eh, želim samo izpostaviti vprašanje pravega ravnotežja. Ekonomsko socialne posledice so tu pomembne in ali je ta novi način dejansko boljši od tistega, ki smo ga imeli prej, ali stvari zdaj res počenjamo bolje pri soočanju z um, izzivi, z soinovacijami, pri vzpostavljanju um, delovnih mest in tako naprej. Ali torej gremo naprej ali gremo nazaj? Propose, uh, we, I ask each one of the four speakers here. Prav, bom prosil vsakega panelista, da si vzame največ tri minute, ker imamo še eno oviro in sicer tolmači nas bodo zapustili. In v večjezikovni združbi je to velika ovira. Tako da bomo začeli z gospodom Kingom. Ja, dolžni smo vam itak intervencijo. Ja, ja, ampak dajte najprej drugim besedo, pa bom jaz potem na koncu odgovoril še na kar bo ostalo neodgovorjeno. Well, uh, Tibor, ja, čisto na kratko, ali naj bi rasli ali ne. Zelo dobro vprašanje je to. In en vidik, ki ga moramo upoštevati, je revščina ali imamo dovolj storitev, dovolj proizvodov za dobrobit, za blaginjo celotnega prebivalstva ali ne. In z tega vidika se mi zdi skoraj da nemogoče zaustavljati kvantitativno rast. Poleg tega se tudi v celoti strinjam, da moramo spremeniti strukturo rasti, kakovost rasti tisto, o čemer sem jaz govoril kot o zdajšnji strukturi, namreč, da rast lahko vodi v katastrofo in da je treba to spremeniti. In to je treba, po mojem, upoštevati. Uh, yeah. Beseda najprej o primeru Mercury. Jaz ga sicer ne morem razrešiti, vsaj ne v eni minuti. Edino, kar eh, lahko rečem, je, da to kaže neenakosti v mehanizmu skupne varnostne in zunanje politike. Veliko akterjev je, ki bi tukaj le želelo prevzeti vodilno vlogo, no z zakonskega vidika pa je posem jasno, da je svet tisti, ki mora definirati položaj oziroma stališče Evropske unije in države članice, glede na to, da Evropska unija ni zastopana na ravni Združenih narodov, zauzamejo stališče na Združenih narodih. Samo, če je potrebno soglasje, potem oziroma soglasna odločitev, potem se bo to odločalo znotraj sveta in bo komisija potem prevzela vodilno vlogo. Ampak prav to je eden od problemov, ki izvira iz um, sprejemanja odločitev soglasno in pa cele vrste različnih akterjev in tega uh, Lizbonska pogodba ni um, uredila. Zdaj pa severni Cipr. Ne poznam pri podrobnosti tega sporazuma, ki ste ga omenili? Formalno gledano nimamo, sestavni, nimamo nobenih odnosov z Severnim Ciprom, je sestavni del Evropske unije, edino uporaba razprava EU na tem območju je začasno prekinjena. Ne moremo pa, se, ne moremo pa z njim sklepati trgovinskih sporozumov, kot da bi bila to neka tretja država, ker to ni. Tretja pripomba, pogojnost, conditionality, glede sodelovanja na področju razvoja. Prav imate. Če si pogledate besedilo pogodbe, potem besedilo ki je spodbudilo Evropsko sodišče pri izrekanju sodbe o tem, da je spoštovanje človekovih pravic pogoj za razvojno pomoč, te klauzule ni več. Nisem pa čisto prepričan in moramo počakati, kaj bo reklo Evropsko sodišče v zvezi s tem. Glede na to, kako relevantna so splošna načela pri določbi o razvojni politiki. Gre za 208. člen. Bi verjetno to pripeljalo, pravite, do drugačnih rezultatov, no jaz bi v to podvomil. Glede na to, ta formulacija skupaj s splošnimi določbami bi lahko privedla do istega rezultata, je pa res, da so stvari zdaj manj jasne, kot so bile v preteklosti. Terenka, Bom odgovoril v španščini v zvezi z Evropskim monetarnim skladom. Ni tukaj le nobenega um, spora z mednarodnim denarnim skladom, se pravi Evropski denarni sklad in, Evro in mednarodni denarni sklad. naj bi uh, bila namenjena vsak svojemu cilju. Imamo mednarodni denarni sklad, ki je namenjen predvsem združenim državam, potem imamo tu Mehiko, Argentino in um, Te države so imele ogromne težave v začetku 90-ih let. Glede dohe pa tole, bodi si bomo prišli do dogovora ali pa bomo odprli svoje trge bolj. Združene države bodo morale umakniti svoje subvencije in tudi drugi se bodo morali odpreti drugim storitvam ali pa ne bomo imeli nobenega dogovora. tisti, ki najbolj onosnažujejo na svetu, torej Združene države in Kitajska, blokirajo predlog, famozni predlog 2020, ki smo ga dali mi. In ne gre tu za neko konsko eh, mešetarjenje. Ne. Predsednik ZDA. je uspel pripraviti sistem, ki ne pokriva celotnega prebivalstva. Pri nas pa imamo tak sistem. Tudi na kitajskem obstajajo osnovni sistemi, eh, ki bi morali biti razširjeni na celoten sistem, pa niso. Tako da je, gre nam še kar dobro. Toliko glede ciljev, razvojnih ciljev tisočletja, zato ker je to tudi povezano z um, Doho. Prav, zdaj pa gre beseda uh, Timu Kingu, ki bo odgovoril na vsa vprašanja, ki si jih nikoli upali niste upali zastaviti. Ja, naprimer, kaj je to session editor, me zanima. Še vedno nisem dobil odgovora na to vprašanje. Ne bom povedal veliko, ker sem v eksistencialni krizi, povzročilo mi jo je več stvari. Zadnji govornik je govoril o finančni krizi, energetski krizi, socialni krizi, starnju prebivalstva in potem je nekdo iz, iz publike hotel dodati sem še migracije, podnebne spremembe in celo vrsto drugih težav. Drugo eksistencialno krizo mi je povzročil Karl de Kucht s tem citatom Žona Moneja o tem, da si nekdo ali nekaj počneš, no kot novinar, jaz nisem ne nekdo, niti ničesar ne počnem, vsaj ne omembe vrednega. Nikoli me niso povabili na kosilo v zahodno krilo Bele hiše in ko sem bil v Washingtonu, sem šel v neko, v neko restauracijo, ki, za katero mi je bilo rečeno, da se veliko krat uporablja kot um, obedovalnica v seriji Zahodno krilo, West Wing. To je bilo najbliže Bele hiši, kot sem uspel priti. Potem sem slišal, da je revolucija prišla 9. maja in nekdo, ki je sedel okrog, 9. In eh, nekdo, ki je sedel okrog ministrov za finance 9. maja, vam lahko zagotovi, da to ni bilo 9. maja, ampak že 10. No, Enrique Baron Crespo je v svojih pripombah o vabilu k kolektivnemu samomoru um, to tudi omenil. Omenil pa je tudi, da so Belgici na evropski sceni vedno kot Karl V. Ne vas samo spomnim. Karl V. je v pokoju popravljal ure v Španiji, tako da jaz ne vem, kakšen simbol, kakšno simboliko ima to. Novi okvir EU eh, e ni tako nov. Institucionalne spremembe namreč, tako kot se veliko krat dogaja, um, so tu zaradi krize. In dejstvo, da smo imeli svet evroskupine, kot gospod Sarkozy omenuje, imenuje eh, predsednike držav eh, v evroobmočju, to je bilo sedmega ali osmega. In špansko predsedstvo nekako v bistvu deluje iz, vse bolj v bistvu se sklaplja z ozadjem. Zakaj? Ker verjetno Španija ni tista država, ki bi lahko drugim suvereno govorila, kaj naj počnejo. Danes in jutri poteka v Šarlemanju konkurenčna konferenca, če tele, uh, ki jo organizira delek za monetarne uh, zadeve. Lahko vam povem, da je klima tu boljša kot v Šarlemanje. Je pa res po drugi strani, da je bila tam razprava bolj nujna, da jo je bolj gnal nek občutek krivde. Nekateri akademski ekonomisti so delili to krivdo, Ni, niso pa bili tam samo politiki, ki so se res počutili krive. Tam je bilo govora o ločevanju med inštitucijami in trgi. In rečeno je bilo, in s tem odgovarjam na vaše vprašanje, da gre tukaj za to, da se krepijo možnosti oziroma krepijo pristojnosti posameznih inštitucij in da bi rajši eh, Barroso videl, da se krepijo pristojnosti komisije in ne sveta. Odgovor na vprašanje v zvezi s primerom Mercury, ki ga boste našli na drugi strani European Voice z tega tedna, ugotavlja, da zakonska definicija ne deluje, zato ker komisija še vedno igra institucionalno igro. Sam kot novinar bom živel od tega še kar nekaj časa in zgodba na prvi strani je tista druga o trgovini z Severnim Ciprom, zato ker pod lizbonskimi spremembami predlog komisije za uredbo ki bi severnemu delu Cipra omogočil neposredno trgovino z um, prostalim delom EU, je bil blokiran v svetu ministrov s ciprskim vetom. Šlo je potem vse skupaj v Evropski parlament, zdaj pa postaja ta zadeva predmet soodločanja iz vseh, vzrokov, vseh razlogov, o katerih smo govorili. Spremembe torej še vedno potekajo. Še eno spremembo bi omenil, ki ni bila omenjena ne vem kako pogosto in sicer G20. In sicer vprašanje, ali so nove inštitucije grožnja starim inštitucijam, ki smo jih spreminjali z Lizbonsko pogodbo. Ali se niso nekatere zreducirale samo na potiskanje zakonodaje naprej, s tem, da se odločitve itak sprejemajo na ravni G20? In dobili smo klasičen odgovor gospoda Dekuhta v zvezi s tem, če Dohi ne bo uspelo, bomo šli na bilateralne sporazume. Kaj pa, ko bo naletel na protekcionizem? Kaj v takem primeru? Potem smo omenili tudi socialne posledice. Ekonomisti na konferenci v Šarlemanje govorijo oziroma opisujejo, um, kako lahko to privede do re, realne krize, do krize v javnih financah. Kriza v javnih financah pa lahko pripelje do krize politične legitimnosti in bomo preverjali uh, moč svojih demokratičnih institucij na ta način. Sem prekoračil svoj čas, zato samo hvala lepa. Well, No, gospe in gospodje, hotel sem imeti dolg zaključni govor v grščini, ampak ker nas tolmači zapuščajo, vam je ta govor prihranjen. Hvala lepa za vašo udeležbo. Hvala predvsem našim štirim govornikom in prijeten večer.